Dobro jutro vsem. Začenjam z današnjo sejo. Sejo 28. aprila. Sestanek bo trajal do 12.30. Prva točka na dnevnem redu je Europolovo poročilo o stanju in trendih na področjih terorizma v EU TESAD 2010. V naslednjih minutah nas bo počestil svojo prisotnost od direktorja Europola Bob Wainwright, ki nam bo predstavil, kakšno je stanje in kakšni so trendi na področju terorizma v Evropski uniji. Predajamo besedo, da boste lahko predstavili poročilo. Potem pa bomo imeli razpravo s kolegi. Besede je vaše, gospod Reinhardt. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rad bi se tudi zahvalil za članom odbora, da ste me povabili na današnjo sejo. In da ste me povabili, da vam predstavim letošnje poročilo, ki ga je pripravil Europol o stanju in trendih na področju terorizma. Danes ste prejeli kopijo letošnjega poročila. Mislim, da ste nekateri izmed vas imeli tudi vnaprej dostop do elektronske različice tega dokumenta, tako da ste si lahko poprej pogledali, kakšna je sebina. Sena pa bi vam želel predstaviti glavne zaključke tega in zgradne sklepe tega eh, poročila. Eh, predstavitev PowerPointu je tudi na izročkih, ki jih imate ob izhodu. Glavne točke Poročila pravijo, da je, so splošni trendi, kar zadeva področje terorizma, kar zadeva napake, napade, kar zadeva prijetja, eh, kaže, da prihaja do zmanjšanja v primerjavi z enim letom, eh, nazaj še posebej situacijo pred dvema letoma o poročilu pa jasno sklepamo, da terorizem še vedno ostaja eh, varnostni problem zaradi tega, ker sploh muslimanski teroristi želijo, eh, želijo veliko doseči, da imajo tudi kar nekaj zbiranja eh, sredstev. Eh, še posebej so aktivni v Franciji, kar nekaj pa je lanskem letu prišlo do porasta eh, ekstremnih. Eh, eh nasilnih dejanj, ki so zadevala ekstremne leve in ekstremne desne uh, strani. Kar zadeva napade 2009, naj povem, da je eh, v šestih eh, državah članicah prišlo do poročila o 294 poskusih napada, nekateri uspešni, nekateri, nekateri ne. Sever, na Severnem Irskem prišlo do 24 dodatnih dogodkov, v teh je poročilo Združeno kraljestvo žal imamo težave pri vključevanju naše poročilo e, podatke, podatkov iz Združnega kraljestva zaradi tega, ker v Združnem kraljestvu veljajo drugačni statistični kriteriji. To je pomembna tehnična e, težava, ki jo prepoznavamo tudi v poročilu. Kar zadeva število napadov, Da povem, da se je to v primerjavi eh, z leto 2008 zmanjšalo za 33 odstotkov eh, in za 50 odstotkov v primerjavi z 2007. Le eden izmed napadov je bil eh, napad, ki, ki ga prisojamo islamskim teroristom, vojaškim teroristom, gre za napad v Italiji. 327 napadov um, eh, je bilo izvedenih eh, po Evropi, še posebej v Franciji. Gre za eh, napade in nasilna dejanja, ki smo jih zabeležili pri ekstremnih levih in ekstremnih desnih skupinah. Ta se, ta odstotek se je zvečal za 40 odstotkov, eh, še posebej v Italiji in Španiji. Na Mačarskem eh, so bili štiri dogodki ekstremnih eh, gibanj, vsi so bili vezani na ekstremne desno, desno usmerjene dejavnosti. Kar zadeva pravne dejavnosti, Eh, ki eh, zadevajo eh, borce za osvoboditev živali. Naj povem, da tukaj ostaja še vedno skrbi. Te kampanje so se še dodatno intenzivirale v zadnjih 12 mesecih, kar pomeni, da so kazniva dejanja bila opravljena po vsej Evropi. Kar nekaj je bilo tudi nasilnih dogodkov z njihove strani. Ti borci za osvoboditev živali so uporabili podoben način delovanja kot teroristične skupine. Uporabili so tudi eksplozivna sredstva. V 13 eh, državah članicah eh, so aretirali 537 oseb zaradi terorističnih eh, del, dejanj. Gre za 20-odstotni upad v primerjavi z 2008 osem in eh, približno trideset odstotkov primerjavi dva tisoč sedem. Večinoma so bili osumljeni eh, članstva v terorističnih organizacijah ali pa so sodelovali pri pripravah eh, terorističnih dejanj ali pri uh, oglaševanju leteh ali pri zbiranju denanja. Eh, število žensk, ki sodelujejo pri tem, je precej majhno, predstavlja približno 15 odstotkov vseh prijetih v letu 2009. Večinoma eh, so vezane na separatistična teroristična delovanja. V Litvi smo orientirali eno žensko zaradi tega, ker je bila osumljena, da pomaga pripraviti teroristični napak. V osmih državah članicah je bilo 100 oseb prijetih zaradi islamskega terorizma, eh, to v primerjavi z letom 2008 se je to zmanjšalo, se je bilo takrat 127 prijetnih. Večinoma pa gre za prijetja zaradi separatističnih terorističnih dejanj. 29 oseb so aretirali zaradi anarhističnega terorizma. 22 pa zaradi stremnih eh, desno, eh, desno usmerjenih terorističnih dedanj. Tukaj imate podatke eh, za leto 2009, za splošni pregled gre tukaj. Eh, število žrtev je precej nizko, pa vendar eh, je prišlo do smrti sedem predstavnikov vlad, pet policistov in dveh vojakov. In to zaradi terorističnih napadov ali anarhističnih napadov v Grčiji, Španiji in tudi v Združenem kraljestvu kar pomeni, da je grožnja islamističnega, separatističnega, pa tudi desno eh, in levo usmerjenega terorističnega dejanja še vedno močna. Naj vam povem, da je leta 2009 eh, bilo sprejetih 125 sodnih odločb v 11 državah članicah v zvezi s tem, kar pomeni, da eh, je bilo udeleženih tukaj kar 400 oseb in ena nevladna organizacija. Večinoma gre za sodne odločbe, ki eh, pokrivajo so, separatistični terorizem leta 2008 pa, 2008 pa je bilo večinoma, večina sodnih odločb vezanih na separatistično gibanje. Prišlo je torej do 23-odstotnega eh, do 3-odstotnega porasta eh, v primerjavi z 2008 je prišlo tudi do porasta uh, posameznih uh, obtožencev. Uh, od, tega bilo, uh, od tega je bilo 43 žensk, uh, pet uh, od teh žensk je bilo oproščenih. Kar zadeva islamistični terorizem, naj povem, da ta v očeh držav predstavlja največjo teroristično grožnjo, čeprav je v eh, lanskem letu prišlo le do enega napada v Združenem kraljestvu. Vemo, da islamistični terorizmi že vedno želijo pripraviti različne eh, nediskriminatorne napade, da želijo uh, povzročiti čim več uh, žrtev, kar je bilo razvili, razvidno tudi pri <clears throat> napadu na na letalo, ki je podovalo med Amsterdamom in Detroitom leta 2009. Pa vendar je prišlo do 40-odstotnega upada v primerjavi z leto 2008. Če si pogledamo stanje v Združenem kraljestvu, če si pogledamo, kaj se je zgodilo tam z libijskim uh, državljanom, ta je poskušal uh, priti do Milana, ko, uh, uh, ko je. Takrat je začel kričati v rabščini in je um, užgal eksplozivno, sten, eksplozivno sredstvo. Zaradi tega je bil poškodovan tudi uh, vojak. Uh, uh, v to eh, dejanje je, bilo poleg, eh, je bil poleg libijskega državljana upleten tudi eh, še en drugi arabski državljan. Kar zadeva islamistično terorizem znotraj Evropske unije. Naj povem, da je ta vezan še posebej na politično eh, nestabilne države zunaj eh, Evropske unije, vključno z Afganistanom, mest, mejo med Afganistanom in Pakistanom in druge države, kot so Irak, Somalija ter Jemen. Istočasno menimo, da je Evropska unija uporabljena kot platforma za pripravo terorističnih napadov drugod po svetu. Situacija v Severni Amer eh, Afriki, še posebej kar zadeva Al-Kaido eh, in islamski Magreb, naj povem, da ima ta še posebej, se eh, poseben vpliv na EU. Al-Shabaj in ujemnu. Uh, uh, imata močan vpliv na teroristično grožnjo v EU zaradi svojega sodelovanja z Afganistanom. Če si pogledamo separatistični terorizem, lahko vidimo, da ta močno vpliva na EU zaradi števila napadov, kot sem že poprej razložil. Še posebej to zadeva Španijo in Francijo. In čeprav je leta 2009 prišlo do manj, do 40 odstotnega upada takšnih napadov, je eh, število žrtev naraslo z 4 na 6. Povečalo se je število napadov na policistične, eh, eh, na policistične uslužbence. Za, um, teroristične, sedaj je tudi manj terorističnih organizacij, ki um, Eh, vplivajo na to delovanje. Vendar pa še vedno predstavljajo grožnjo v Evropski uniji, še posebej v Franciji in Španiji. V Združenem kraljestvu, irski republiki in uh, republikanski uh, privrženci so povečali število napadov, še posebej v povezavi z Iro, ubili so dva vojaka in enega policista. To so glavni statistični podatki, ki temelijo na našem pregledu terorističnih dejavnosti v letu 2009. Naše poročilo tudi pride do sklepa glede uh, glavnih trendov v teroristični dejavnosti. Nekatere trende sem že predstavil v dosedanjih komentarjih. Zato Eh, ne bom tukaj šel v podrobnosti, naj pa povem, da je tukaj še nekaj dodatnih trendov, tako da bo informacija jasnejša. Um, uh, uporabljena, uporabljena je pr, pr, propaganda, eh, pri tem se uporablja še posebej internet, kjer so videoposnetki z raznimi eh, sporočili, s katerimi se poskuša rekrutirati nove privržence v različnih jezikih. Eh, tukaj se govori o eh, različnih eh, kohezijskih vprašanjih, o socialnih vprašanjih in prav na tem temelji tudi muslimansko delovanje. Povedal sem, da gre tukaj recimo za primer Somalije in Jemna v drugih zahodnih državah, zaradi tega, ker lahko postanejo eh, cilj takšnega delovanja. Eh, prihaja do ugrabitev turistov iz nemuslimanskih držav, zaradi tega, da bi se pridobila sredstva za financiranje njihovega eh, delovanja in zato, da bi pridobili večjo pozornost strani javnosti. Teroristične dejavnosti muslimanske narave so se dodatno eh, radikalizirale, eh, ponavadi eh, Sedaj bolj delujejo osebe posamezno, ne toliko v skupinah in to temelji na podatkih, ki smo jih dobili iz številnih držav članic. To je še posebej vidno iz raznih eh, napotkov in priročnikov, ki jih eh, dobimo na internetu. Internet pravzaprav eh, postaje vse pomembnejši za delo terorističnih organizacij v današnjem času. Naj k temu še povem, da ekstremne teroristične organizacije se poslužujejo vseh novih tehnologij, kar zadeva komunikacijo, kar zadeva propagando in kar zadeva tudi eh, pridobivanje dejanja. Uporabljajo prenosne računalnike in tudi druge naprave, zato da vedno lahko dostopijo do podatkov. Internet pa tudi postaja vse primernejši za dostop do elektronskih sporočil, do eh, pošiljanj SMS-ov in drugih sporočil in tudi za pošiljanje denarja. Uh, Tukaj eh, dejansko predobivajo tudi različne podatke in tudi načrtujejo različne teroristične napade. Da bi eh, podarili, da gre za avtentično sporočilo, teroristi vzpostavijo prave spletne identitete, zato da bi lahko pripravili svojo propagando, pri tem porabljajo različne dizajne in tudi logotipe. Zato je potrebno, da sledimo njihovim eh, transakcijam, še posebej eh, finančnim transakcijam, zaradi tega, da bi lahko se v prihodnje soočili s to grožnjo. Kot sem poprej povedal, so dejavnosti, eh, ki jih izvajo ekstremne levo usmerjene in desno usmerjene um, Eh, skupine še vedno eh, manjša grožnja kot islamistične teroristične skupine, vendar pa eh, postajajo vse bolj prominentne, kar zadeva varnost v določenih državah članicah. Tako da, če zaključim, naj povem, da terorizem še vedno vpliva in učikuje na življenje državljanov v Evropski uniji. Splošen trend sicer je, še posebej, kar zadeva število napadov, ta, da stvari padajo, vendar pa meni, menim, da je grožnja še vedno resnična in še vedno zelo pomembna za naše državljane, pa tudi za našo družbo. Zato ne bi smeli eh, postati nečuječi, moramo še vedno biti pazljivi. To še posebej velja za naše vlade in za različne institucije, ki spremljajo teroristične organizacije, katerih namen, eh, naš namen torej je, da bi bila Evropa varnejši kraj. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Wainwright, za to predstavitev. Tri kolegi so se priglasili k besedi. Gospod Diaz de Mera, gospod Borgezio in gospod. Gospa Latfeld. In še enega govornika imamo. Se pravi, skupaj imamo pet uh, kolegov, ki uh, želijo besedo. Diaz de Mera, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, gospod direktor, za to odlično poročilo, ki sem si ga ogledal že včeraj. In hvala za vaše učinkovito delo, ko se spopadate z vodenjem Europola. Imam nekaj komentarjev glede vsebine poročila, pa tudi glede vašega dela, torej ne toliko glede poročila sem zadovoljen, saj vidim, kakšen je akcijski načrt, ki izhaja iz štokholmskega programa. In že 2013 se nam predlaga Europol, ki bo imel drugačno pravno podlago, uredbo. To je dobra novica. Zakaj? Na ta način bo pravna podlaga močnejša od okvirnega sklepa. S tem bo Europol imel bolj pomembno vlogo in tudi države članice bodo bolj zavezane k sodelovanju. Res je, da bo to šele leta 2013, vendar mislim, da bo Cecilija Malstrom dala pomembno pobudo in zagon uh, temu predlogu, zato da bomo države članice res lahko bolj sodelovali pri tem in s tem spodbujali kolektivno varnost. Poročilo zbuja pozornost glede tega, da se državljanom EU zdi islamski terorizem najbolj nevaren, čeprav statistike kažejo, da v letu 2009 je bil le en tak napad v Italiji. Po drugi strani pa separatistični terorizem Eh, prizadeva vašo državo, Združeno kraljestvo, Španijo in Francijo, pa ni nekaj, če kar bi večina državljanov doživljala kot neko resno in resnično grožnjo. Ne glede na to, da je bilo 361 napadov leta 2009, kljub temu, da je šest oseb umrlo v teh napadih v Španiji je bilo 148 napadov in prišlo je do treh eh, mrtvih vojakov in 60 ranjenih. V vaši državi je bilo 124 napadov in tri je mrtvi. V Franciji pa je bilo 89 napadov. Skratka, separatistični terorizem je realna grožnja in je veliko hujši kot pa islamistični terorizem. To je dejstvo. In gospod direktor, katere predloge boste sprejeli za to, da boste ozavestili države člane, članice in njihove državljane, da je terorizem globalna grožnja, ki skuša eh, pridobiti pozornost v mednarodni areni in ki skuša vplivati na delo civilne družbe. Še eno vprašanje, kar zadeva sporočilo svetu glede akcijskega načrta na osnovi štokolskega programa. Tu govorimo o treh sinergijah. Sinergiji Europola, sinergija Situation Centra in sinergija Eurojusta kakšno smo na pravi poti, da lahko sodelujemo. Ne bi smeli tekmovati, morali bi sodelovati. In še nekaj. Omenjali ste Al-Kaido v Magrebu. Omenjali ste tudi Somalijo in Jemen. In zanima me, če lahko, kakšno je vaše stališče glede Malija. V Maliju prihaja do ugrabitev. Do ugrabitev, ki imajo dvojne cilje. Dvojne, dvojne cilje, torej uh, želijo publiciteto, pa tudi finance, ki, iz, ki iz, izhajajo iz teh ugrabitev. Uh, čez 25 dni bom vodil delegacijo evropskih poslancov, ki bodo obiskovali ki bomo obiskali mali. In gremo tja sicer zaradi vprašanj imigracij, vendar predtem se bom, se bom pogovarjal z vami in svojim znanim ministrom. Saj mislim, da moramo biti zelo previdni, izjemno previdni. Torej, gospod direktor, če bi lahko ali nam lahko poveste, kakšno je vaše stališče glede povezave uh, med Al-Kaido v islamskem Magrebu in Malijem. Hvala. Najlepša hvala, Lady Latford. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala, gospod Wainwright, za to poročilo. Žal sem zamudila prvi del. Rada bi uh, vprašala nekaj v zvezi z zahodnimi uh, spreobrnjencmi, somalici in drugimi, ki so osumljeni islamističnega terorizma. Zanima me, ali ima Europol kakšen nasvet glede priprave psiholoških profilov. To bi lahko bilo orodje za identifikacijo morebitnih osumljencev. Uh, v pisnem poročilu opisujete zelo različne motive, za, eh, ki pripeljajo do terorističnih groženj. Eh, še vedno se tukaj omenja islamistični terorizem, ampak če bo separatistični eh, terorizem tisti, ki bi povzročal največ eh, napakov, napadov, če bomo tukaj imeli teroristično početje ekstremnih skupin, anarhistov in tudi borcev za osvoboditev živali, potem imamo tukaj kar drugačno situacijo, takšno kot imamo tudi v ZDA. Tako da danes veliko slišimo o profiliranju kar nekaj agencij eh, in eh, držav članic, ki eh, bi se želeli tega poslužiti, nekateri pa tega ne želijo. Sama sem zelo previdna glede tega. Glede tega sem pripravila tudi poročilo v prejšnjem letu. Za enkrat še ni bilo odziva strani komisije, ampak dejansko tukaj govorimo o zakonodajnih varovalkah, zaradi tega, ker tukaj lahko pride do stigmatizacije, do diskriminacije in tako naprej. Ampak kar je pomembno, Eh, oziroma kar bi želela vedeti, ali obstaja kakšen poskus, da bi tukaj pripravili stereotip glede tega, kdo je lahko terorist, še posebej govorimo tukaj recimo o islamističnem terorizmu. Ponavadi se je zgodilo Azicem, Azijatom, da so bili tega, osum, tega osumljeni, ampak tukaj danes govorimo o različnih terorističnih uh, uh, oblikah, uh, govorimo o somalicih, nigericih in tako naprej. Tako da tukaj še vedno govorimo o rasističnem ozadju ozadju. Pravite tudi, da le 15 odstotkov eh, eh, prijetih oseb je bilo eh, žensk, ampak to je še vedno 15 odstotkov. Zanima me znotraj tega konteksta, ali imate kot orodje za identificiranje osumljencev tega tipa, Eh, tudi kaj eh, posebnega, eh, zaradi tega, ker dejansko to potrebujemo, ne potrebujemo tistih, ki bi recimo bili preprodajalci dolg. Tako da, drog, tako da me zanima zelo odkrito, ali imate kakšno mnenje o tem, ali Europol kaj svetuje glede tega in kakšne so po vašem mnenju potrebne pravne varovalke na tem področju. Najlepša hvala. Seveda me zanima tudi učinkovitost. Gospod Borgezijo, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod direktor, tudi jaz vam čestitam za opravljeno delo in za delo, ki ga pravil Europol. Čestitam vam tudi za zelo dragocene informacije. V celoti se strinjam z vašimi sklepi, še posebej, ko uh, upate, da bo Evropska unija ostala še naprej previdna glede gro terorističnih groženj, še posebej kar zadeva grožnjo, ki je povsotno zoča in to je islamistični terorizem. Okvir, ki ste ga podali, situacija, ki ste jo opisali, ne bi smela povzročati uh, pri nas prevelikega optimizma zaradi tega, ker smo sedaj prišli od uh, dejanj um, ki eh, povzročajo uh, kontrateroristično delovanje do čisto drugačne situa situacije. Islamistične teroristične dejavnosti so sedaj naložile nam drugačno vlogo. Sedaj moramo biti nekakšno um, svetišče um, za celotno delovanje. Upošteva se geopolitično situacijo v našem svetu. Um, Eh, v katerem prihaja tudi do precejšnjih migracij muslimanskega eh, prebivalstva, zaradi katerega islamistični turizmi bolj nemoteno delajo. Zaradi tega bi vas želel vprašati tudi razne stvari. Zanima me, kakšno, kakšne ukrepe predvideva Europol, kar zadeva to eh, spremembo, strateško spremembo. Kako vse držav, kako naj delujejo države članice in Europol zato, in Evropska unija zato, da bi, se, da bi naslovili to bolj podzemno delovanje in tudi to tehnološko dosti bolj uspopolnjeno delovanje ob uporabi interneta naprimer in ob uporabi tudi novejših tehnologij eh, ki omogočajo kroženje denarja, ki je potreben za financiranje takšnih mrež. Sam menim, da uh, Eh, finančno financiranje in bančno eh, delovanje eh, za turistično delovanje se pravzaprav ni znižalo, mogoče se je celo povečalo ehm, na podlagi tradicionalnih kanalov prek recimo ehm, mrež mesnic prek zbiranja eh, subvencij eh, za navidezno dobrodelne organizacije se še vedno nadaljuje in tako kot prej. In k temu moramo sedaj tudi prišteti še eh, naš ekonomski sistem, ki omogoča tudi bančno delovanje takšnim islamističnim organizacijam. Sam mislim, da moramo biti pozorni glede tega. Potem pa še kar zadeva operativno delovanje. Sam sem lahko opazil pred nedavnim da je prišlo do nekakšne anomalije. Če recimo neki europoslanec eh, gre recimo v Prusel ali Strasburg in gre iz države, eh, iz države članice s spremstvom, pride do meje svoje države, eh, spremlja ga vojaška policija, ki se mora ustaviti zaradi tega, ker ne sme hoditi okrog z eh, preprostim varnostnim obramnim orožjem eh, in ker ne more s tem krožiti po, drugim, po drugih državah članic. Se pravi, da eh, meje še danes obstajajo, ampak ne za teroriste, ampak za našo policijo. Ne bi želel, da takšna tehnična anomalija pripelje do upada manjšega sodelovanja ustaviti se recimo morajo na mejah eh, recimo tisti, ki, eh, ti, ki eh, želijo recimo iz Španije iti v Italijo, zato da bi videli, kaj se tam dogaja, ali se dejansko morajo ustaviti na vseh mejah. To se mi zdi zelo neverjetno, sploh danes ko govorimo o uh, področju uh, pr pravosodja, uh, svobode in varnosti v Evropi. Mislim, da je to nujna zadeva zaradi tega, ker je terorizem zelo okreten, medtem ko se morajo naši policisti ustaviti na tistih mejah, ki niti ne obstajajo za naše državljane. Hvala. Hvala, gospa Intveld. Um, yes, thank... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala, gospod Wainwright, za to predstavitev. Dobra novica je, da e, trend upada, to je dobro, ampak še vedno je prišlo do približno 300 e, napakov, e, napadov, kar vendar je dovolj, da en sam posameznik naredi konkretno škodo. Niti ni potrebno, da je nekdo terorist. Lani je na nizozemskem nekdo poskušal upraviti svoj Suzuki Swift zato, da bi napadel kraljico. V teh letih pa vidim različne stvari in kar je name naredilo vtis je, kako eh, so razdeljene različne kategorije. Večina primerov zadeva nasilje separatistov. Tudi terminologija je zanimiva, govorimo o desnih, eh, desno usmerjenih, levo usmerjenih, anarhističnih eh, nasilnih napadih, napadih islamističnih separatističnih naseljenih napadih zadnjih letih vidim, da je minimalno eh, primerov islamističnega terorizma v primerjavi z drugimi primeri. Zato me zanima, ali imamo racionalno razporejena naša eh, sredstva, naše vere zaradi tega, kar kaže, kot da smo obses, obses, eh, obsedeni z islamističnim terorizmom. Kar si pravzaprav želimo je učinkovito, racionalno um, obravnavanje terorizma. Tako da je pomembno, da se usmirimo na največjo grožnjo. Bojim se, da temu ni tako. Seveda smo vsi človeška bitja, vsi smo iracionalni, vsem je všeč tisti, tista podoba zunanjega eh, sovražnika, zunanje grožnje se je neprimerno lažje lotiti, pri tem si lahko poslužimo tudi demišlije, ampak ali je to najbolj racionalni pristop, ali je to najbolj racionalna uporaba virov, ki jih imamo na razpolago, ali je tukaj prišlo do kakšne evalvacije, do kakšne ocene. Zaradi tega, ker opazila sem, da uh, da v primerjavi eh, z bojem zoper druge oblike terorizma, zaradi tega, ker do terorizma ni prišlo s 9. septembrom eh, izpred let, vedno so obstajale različne oblike terorizma, državne, državni terorizem in tako naprej. Ampak v zadnjih desetih letih imam vseeno občutek, da se vseeno preveč osredotočimo na islamistični terorizem e, in da je ta boj močno poskopal tako demokratični nadzor e, in tudi pravno državo. Vem, da je center SICEN e, sedaj postal del zunanjih Eh, storitev, čeprav nam ni jasno, kaj ta centr po, po, po, eh, počne, čeprav je tam več kot 110 zaposlenih. Pa vendar ne vemo, kaj počnemo. Kar pomeni, da je v zadnjih desetih letih zelo uh, trpela in šte, močno škodo utrpela naša demokracija zaradi tega, ker recimo se preveč usmerjamo v eno obliko terorizma, namesto da bi se posluževali drugih uh, pristopov, kot je recimo delovanje policije. Uh, tako da. Eh, tukaj vidim ne samo v vašem poročilu, ampak tudi skozi vsa ta leta vidim, da eh, svojih eh, verov ne uporabljamo racionalno. Ilčev. Gospod Ilčev, izvolite. Vi, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Rad bi se zahvalil direktorju Europola, ki je predstavil izjemno zanimivo poročilo, zelo dobro strukturirano poročilo in poročilo, ki je vsebovalo veliko statističnih podatkov. Rekel bi še, da ne poslušamo temu poročilu zaradi formalnosti, da bi lahko potem o tem razpravljali. Jedro te razprave, najpomembnejši element te razprave je naš poskus ali prizadevanje, da bi razlikovali med različnimi oblikami terorizma. Seveda ima terorizem notranjo dinamiko, ima svoje motive, razloge in tudi kronologijo. Naprimer, po propadu bipolarnega modela, torej potem, ko je izginila, iz, propadla Sovjetska zveza, je del terorističnih dejavnosti, ki so bile napane z a, ideologijo, izginilo, nimamo več rdečih brigad in tako naprej, nimamo več toliko eh, um, levičarskih terorističnih skupin. Del terorističnih skupin, ki so jih navdihovale, se pratisnične, da so prav tako izginile, naprimer lahko omenimo Kosovo kot zgled tam so bili kosovske, tam so bile kosovske in paraalbanske separatistične in paramilitarne paravojaške organizacije, ki so sodelovali pri terorističnih dejanjih in tudi te so zdaj izginile. Zelo spoštovana država v središču Evrope, naprimer Češko, Slovaška, se je razdelila na civiliziran, miren način. In Čehi, tako kot tudi Slovaki, so zdaj prijatelji in prijateljujejo znotraj Evropske unije. Ali bi bilo mogoče, da bi se to zgodilo, če ta delitev ne bi bila miroljubna in prijateljska, če bi bil vzrok oziroma postopek terorističen? Skoraj, torej, separatistični terorizem seveda ne gre pocenjevati, vendar pa je prehodne narave. Medtem ko, raz, ko, ko razlogi odpadejo, potem separatistični terorizem prav tako izgine. Situacija z eh, radikalnim islamskim terorizmom pa je drugačna. Njeni cili so večni, niso prehodne narave. Tukaj se sklicujem na najbolj radikalne trende, kot so vahibisti, teroristična dejanja, kot so eksplozije v moskovskem podzemlju. Cilji in uh, tarče niso prehodne in niso kratkoročni. Tako da ni mogoče tudi navezati dialog s temi skupinami in uh, razviti neke agende z njimi države oziroma skupine, ki, gre za skupine, ki želijo uvesti šariatsko pravo po celotnem planetu. Zato mislim, da je islamistični terorizem najbolj nevaren izmed vseh oblik. Ali bi bilo mogoče, da bi v prihodnjih Europolovih poročilih vključevali tudi več informacij o tretjih državah, o državah zunaj meja Evropske unije, ki so vir terorizma? Seveda sem optimist. Menim, da bodo ZDA prva tarča radikalnih terorističnih islamistov, ampak američani so uspeli nekako zapreti svojo državo in jo tako skušali zaščititi pred terorizmom. Seveda to ni hvalevreden rezultat, je pa dejstvo. Evropska unija je veliko manj pripravljena. In če se islamistični teroristi odločijo, da glede na to, da je Ameriko teže napasti, eh, lahko sklenijo, da je verjetno lažje napasti ameriške tarče, naprimer v Evropi in potem bo problem le še težji in večji. Hvala lepa. Gospod Fos. Ja, dank. Najlepša hvala. Gospod Wainwright, najlepša hvala za vaše poročilo. Tudi meni ga je bilo zelo zanimivo poslušati. Iz njega bom vzel tri ali štiri točke, za katere mislim, da kažejo na to, da imajo separatistični uh, teroristi veliko področje eh, delovanja, vendar pa regionalno omejeno. Imamo močno levičarsko anarhistično nasilje in potem na Mačarskem imamo desničarsko nasilje, ki je bilo dokaj močno. Hkrati vidimo, da fundamentalistični terorizem še vedno pomeni grožnjo naši varnosti ne vem, ali lahko potrdite, ampak po mojem mnenju je ta fundamentalistični terorizem zato manj pomemben oziroma njihovo število je manjše zaradi tega, ker pač temu področju posvečamo posebno pozornost in morda um, nekatere že, nekatere prepade, napade preprečimo že vnaprej in morda je zelo verjetno, da moramo še naprej se povsem in prednostno posvečati temu področju. Če bi mi dva zamenjala na eni vlogi in če bi jaz predstavljal vaše poročilo in bi vi sedeli tukaj na mojem sedežu, katera spoznanja bi vi potegnili iz tega poročila in kakšne naj bi bile politične posledice vašega poročila? Ali bi rekli, da so potrebne dodatne ugotovitve glede financiranja terorizma? Um, da je to bistveno za uspešen boj proti terorizmu, ali bi naj dejansko razmišljali o tem, da bi imeli lasten DFDP program, ali pa nam tukaj zadoščajo ameriška spoznanja. In ko omenjate pomen interneta, tudi tukaj imamo občutek, da je to zelo pomemben dejavnik za pripravo napadov, za pripravo nasilja. Kakšna bi bila vaša priporočila glede tega, Eh, kako se proti temu boriti, ali obstajajo določeni elementi, za katere bi lahko trdili, da bi se splačalo na tem ali drugem, kaj storiti. In kakšne bi bile politične zahteve, kaj bi morali mi se naučiti iz eh, celotnega poročila, ali naj bi si morali še bolj prizadevati za več osebja, za več sredstev finančne narave, ali bi potrebovali vi boljšo opremo, naprimer. Uh, ali bi morali mi razmišljati sedaj o določenih o področjih pristojnosti, eh, ki bi pripomogle k temu, da bi Europol lahko še bolje sintetiziral vse dokaze in ugotovitve. In ali obstajajo določene težave pri sodelovanju med državami Evropske unije ali pa pri sodelovanju s transatlantskimi partnerji. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Hinenes Beserja. Sí. <clears throat> Dobro dan. Hvala, da ste danes z nami. Zdi se mi zelo pomembno, da govorimo o terorizmu, saj menim, da je to resna grožnja in resnična grožnja. V parlamentu se veliko govori o tem, da pred, tu pretiravamo zato in da zato preveč nadziramo državljane, vendar ni res. Saj so, so vseeno številni poskusi napadov, tudi če so morda sedaj v upadu, vendar vseeno je to pomembno preučevati. Tu smo govorili tudi o separatističnem terorizmu, terorizmu ETA. To terorizem žal poznam. ETA je ubila mojega brata in njegovo ženo v Španiji. In naj vas vprašam, kaj lahko storimo za to, da bi ustavili podporo, ki jo imajo te organizacije. Celo znotraj parlamenta imajo podporo, vsaj tako je, ko gre za eto. To je grozljiv napad na žrtve terorizma, ko vidijo, kako uh, se jih podpira, kako Ariba Tasuna še vedno uživa podporo, čeprav vsi dobro vemo, da delijo teroristične cilje z ETO. In uh, mislim, da je uh, to nekaj, kar me zelo skrbi. Zanima me, kaj lahko storimo, kot je rekel moj kolega Dijaz Demira, kaj lahko storimo uh, za to, da preprečimo terorizem. To je najbolje, kar lahko naredimo za žrtve. Poleg tega pa moramo se žrtvam dati tudi psihološko in ekonomsko pomoč. Vendar. Men v Španiji me prosijo, uh, naj nekaj storim, kako lahko dovolimo, da imajo teroristične organizacije tolično podporo. Mislim, da moramo res uh, umakniti podporo to vrstnim organizacijam. Obstaja države, kot so recimo Venezuela in Kuba, ki odkrito podpirata eto in druge organizacije. In glede tega moramo nekaj storiti in zanima me, kaj lahko mi kot Evropska unija storimo glede tega. Hvala. Če nihče drug ne bi želel besede, potem besedo vračam gospodu Wainwrightu. Izvolite za vaše odgovore. Najlepša hvala. In najlepša hvala za zanimivo vrsto vprašanj. Dejansko je ta razprava zelo živahna. Dovolite, da ta vprašanja razvrstimo tri sklope oziroma tri, vpraš, eh, tri večje sklope vprašanj. Kot prvo, ali je prav, da se osredotočimo na islamistični terorizem ali smo preveč samozadostni, ker ne poskušamo se bolj posvetiti separatističnemu terorizmu. Jaz mislim, da tukaj se ti dve stvari ne izključujeta, ni nam treba izbirati med njima. Obstajajo skupni elementi med obema vidikoma terorizma in tudi uh, drugimi vidiki. Pomembno je, da zgradimo širok in prožen okvir na politični ravni, v organih pregona in tudi v javnosti sami, tako da bi lahko zagotovili, da um, bo zaščita družbe pred vsemi oblikami terorizma močna in na visoki ravni. Mislim, da uh, nam ni treba tukaj izbirati uh, med oblikami terorizma, kar bi lahko bilo napačno. Prav tako, kot govori gospa Intfeld, mislim, da ni prav, da bi trdili, da se pretirano odzivamo na grožnjo islamističnega terorizma. Mislim, da v Evropski uniji državljani, vlade, vladni organi pač to bolj tesno spremljajo kot druge oblike terorizma. To je dejstvo. Mislim, da je razlog za to določena zgodovina, ne le 11. september, ampak tudi grozodejstva v Madridu in v Londonu, ki, se, uh, ki so se zgodila ne tako dolgo tega. Eden, mislim, da je gospod Ilzev omenil, da so cili. Uh, islamističnega terorizma resnično drugačni, kot so cili drugih oblik terorizma. Obstajajo določeni vidiki islamističnega terorizma, zaradi katerega je ta terorizem po naravi drugačen. Dejstvo je tudi, da nam obveščevalni viri pravijo, ti, ki jih zbirajo naše organe, da ter, islamistične terorizme ostajajo dejavne vsaj v nekaterih državah Evropske unije, da imajo zmogljivosti, eh, da bi izvedle obširne napade, kot so se zgodili v Madridu in v Londonu. In zaradi tega uh, lahko pride do številnih žrtv med našimi državljani. Le pred nekaj meseci smo seveda imeli tudi uh, incident na amsterdamskem letališču, ko je šlo za let med Amsterdamom in Detroita. Tako da to ostaja resnična grožnja in ne bi bilo prav, da bi jo pocenevali. Vendar pa menim, da je tudi to res, kar sta govorila gos, uh, gospod Demera in gospa Jimenez. Uh, Namreč v Španiji in Fra Franciji je grožnja dejavnosti ete sedaj vidnejša in to vpliva na življenja večjega števila družin. Zato mislim, da v nekaterih državah Evrope moramo naše dejavnosti bolj prioritizirati in se morda še bolj usmeriti na preprečevanje dejavnosti teh skupin. Kaj lahko storimo na globalni ravni? Znotraj Evropske unije imamo nekaj priložnosti, da bi ponovno opredelili in okrepili naše skupno ukrepanje proti terorizmu in drugim oblikam težkega kriminala. Lizbonska pogodba nam pred, predstavlja podlago za to, zdaj imamo prvič integriran, no, varnostno strategijo. Izvajanje te strategije se je seveda šele začelo zdaj pod španskim predsedstvom in zdaj smo začeli oblikovati mehanizme za izvajanje te strategije. Vendarle pa vsaj začenjamo v pravi smeri in prvič smo torej integrirali različne elemente naših notranjih varnostnih strategij in varnostnega dela. In ta integrirana strategija bo vsekakor vključevala Eh, mehanizme in to je zelo pomemben razvoj znotraj Lizbonske pogodbe in štokomskega programa. Gre tudi za to, da razvijemo bolj očinkovit in integriran odziv znotraj Evropske unije. Ni glavni cilj to, da bi nadalje razvijali zmogljivosti na nacionalni ravni. Naš odziv na terorizem se seveda še prednostno usmerja in um, napaja na nacionalnih pobudah in ne toliko na skupnih pobudah Evropske unije. Tako da mislim, da bi morale evropske ustanove, vključno z Europolom, se bolje razviti v prihodnje in te ustanove bi morale dobiti bolj dosleden tok informacij z nacionalnih ravni. Gospod Vos in gospod pod Borgezi sta tudi namignila na to in sta zastavila specifično vprašanje glede terorističnega financiranja in zastavila sta vprašanje, ali ne bi tukaj imeli evropskega programa. Jaz mislim, da to dejansko je pomankljivost dan danes, ko pri, pri načinu, kako se Evropska unija odziva na notranjo um, grožnjo. Torej to, da nimamo skupnega programa za preprečevanje terorističnega financiranja, je pomankljivost. Po Meni ni problem, da bi se tega lotili kot del celovitega odziva na teroristično grožnjo, ampak glede na to, da se zdaj um, zanašamo na tretje stranke za zagotavljanje tako učinkovite tehnike program, uh, pregona, je problem. To je pobuda, torej, ki bi jo morali. Um, poslušati in jo izvesti. In govoril sem že s komisarko Malmstromo in številnimi drugimi in menim, da lahko Europol tukaj pomaga pri razvoju, sploh glede na naše strokovno znanje, ki ga imamo pri boju proti terorizmu in uh, ki ga imamo pri sledenju kriminalnih financ. In tudi sploh glede na zelo trdno naravo okvira zaščite osnovnih in osebnih podatkov. Tako da tukaj bi lahko oblikovali program, ki bo imel ravnotežje med potrebo organov um, pregona, da sledijo tem financam, a hkrati pa um, tudi ravnotežje z zaščito temeljnih pravic. Gospod Demira je vprašal tudi, kakšna bo prihodnja ureditev, uredba, ki bo veljala za Europol in tudi to je zelo pomemben razvoj za naš nadaljno evolucijo. Ne le samo z vidika te agencije, ampak tudi z vidika celotnega odziva Evropske unije na, teroristični, uh, na terorizem in financiranje terorizma. Tako da leta 2013, leto 2014 bo pomembno leto za razvoj našega odziva na teroristična dejanja. Prav tako pa nam daje to zelo pomembno možnost, da izboljšamo demokratični nadzor in demokratično odgovornost, ki velja za, zlasti za Europol. Še dve zadnji pripombi v odziv na nekaj vprašanj. Gospa eh, baronica Latford je vprašala po uh, profiliranju. Sam uh, nimam izkušen s tem na evropski ravni. To, kar vidimo, gospa Baronica, je, da vidimo primere profiliranja, ki se bolj ali manj uspešno uporabljajo na nacionalni ravni, nimamo nekih doslednih trendov po vsej Evropski uniji in prav gotovo nimamo dosledne uporabe kakšnega evropskega sistema, koordiniranega sistema profiliranja, ko gre za terorizem. Strinjal bi se z vami, da je nevarno in uh, Eh, da bi um, stereo, uh, uvajali stereotipe, vendar pa je kljub temu pomembno, da osvetlimo vidne ali domnevne trende, kako se teroristi predstavljajo. Zadnjih nekaj let smo proučevali to, kako se uh, žihadisti vračajo v uh, konfliktnih območij v njihova lastna, njihove lastne domovine in kako to vpliva na varnost v njihovih državah, njihovih domovinah. Vendar pa mislim, da kot pravite vi, posploševanje tega, naprimer, uh, muslim, muslimanske skupnosti je neproduktivno in ne vedno v pomoč preiskovalcem. Vendar pa se bojim, da vam glede tega ne morem podati bolj poglobljenega odgovora. Mislim, da sem odgovoril na vse vprašanja. Če pa ne, pa prosim me spomnite, če sem katero uh, izpustil, gospod predsedujoča. Najlepša hvala, gospod Wainwright. Še dva kolega imamo, ki sta zaprosila znova za besedo. Gospod Dias Demira najprej. Hvala, gospa predsedujoča. Rad bi še nekaj dodal razpravi po tem, ko sem prisluhnil Sofiji in, odgovore, in odgovorom gospoda direktorja. Jasno je, da džihad ima štiri cilje. Eden od teh ciljev je zajeti, drugi, drugi je moliti tretji je boriti se in četrti je plačati. In kateri so osnovni cilji teror separatističnega terorizma? Separatist želi zajeti, zauzeti, eh, drugič boriti se, tretjič eh, zbirati finance in četrtič zmesti zato da dobi podporo, ki jo potrebuje, družbeno podporo. In če identificiramo eh, radikaliste, proti kateri se tako borimo, torej če imamo povsem jasno identificirane načine delovanja oziroma obstajanja teh teroristov, potem mislim, da je ključnega pomena, da vidimo, kako lahko se borimo proti njim. To sem želil povedati. No, to seveda je uh, posledica mojega preučevanja terorističnih dejanj. Torej to, ta, to znanje, ki ga imam. Gospa Infeld le na kratko, gospod predsedujoča. Še enkrat bi se oprla predlogu, da če zastavite kritično vprašanje glede boja proti terorizmu, glede tega, kako ga izvajamo in ali je racionalno ali ne, da avtomatično s tem se vam prilepi nalepka, da podcenjujete neko grožnjo ali da jo zanikate. Mislim, da je to neumno. Tud, pravi, da če tudi imamo le en napad na leto, da je lahko škoda občutna ne le z vidika uh, izgube življenja, ampak tudi z vidika, kaj to pomeni za stabilnost v družbi. Tako da vsekakor trdno pravim, da ne zanikam to grožnjo. Le sprašujem se, ali je način, kako se borimo proti terorizmu, racionalen. O vašem odzivu ste rekli, ja, ampak to je nekaj, kar pliva na številne družine po vsej Evropski uniji do kakšne meri to je podlaga za to javno dojemanje, kajti v Španiji pravite in tudi strinjam se, se veliko več ljudi sedaj osebno sooča s terorizmom kot pa z separatističnim terorizmom, kot pa z islamskim terorizmom. Torej vse, kar sprašujem je, ali naša sredstva resnično racionalno dodeljujemo. V to še nisem prepričana. Mislim, da številni ukrepi, ki smo jih sprejeli in uh, finančni, materialni viri, ki jih namenjamo boju proti islamističnemu terorizmu, niso po mojem mnenju resnično sorazmerni z obsegom grožnje, znotraj celovite grožnje, celotne grožnje. In morda se motim, ampak zdi se mi, da to vedno znova, vsako leto potrjujejo vaša poročila. Skratka, to je izjava zdaj. Ne podcenjujem ali ne zanikam grožnje, vendar pa nisem prepričana, da smo resnično racionalni pri tem, kako se proti tem grožnjam borimo. Hvala lepa, gospa uh, Romero Lopez. Si, eh, su... Hvala, da ste danes z nami. Sice smo že ob koncu razprave, vendar bi rada nekaj povedala. Nekaj mi pojasnite iz poslovnic, ki smo jih videli. vendar nekatere stvari niso veti logične. Ko gre za napade v letu 2009, pravite, da smo imeli en islamistični napad in 237 separatističnih napadov. V prosojnicah pa piše, da je bilo 110 eh, osumljencev, islamistov, in separatistov, eh, osumljenih separatistov 413. To se mi ne zdi proporcionalno, to se mi ne zdi sorazmerno. In zakaj je tako? To me zanima. Hvala, gospod Mainwright. Hvala. Mislim, da je logika skrita v realnosti, namreč da islamistične teroristične organizacije ostajajo zelo dejavne. Morda so izvedle le en uspešen napad leta 2009, vendar pa je bilo veliko več poskusov napada, veliko več. In dejavnosti teh islamističnih terorističnih organizacij so vsakodnevna nevarnost nacionalni policijski organi so bili uspešni pri tem, da so te napade odkrivali zlasti po grozodejstvih v Madridu in v Lizbonu. To seveda lahko pomirja družbo. Dejstvo, da so nekatere policijske organizacije, eh, policijske dejavnosti privedle do aretacije in do uspešnega pregona teroristov, je vsekakor nekaj dobrega za družbo. Tako da tukaj ne vidim resnično pomankanja logike v teh številkah. Če bi se odzval na drugi dve pripombi, znova bi rekel, da ne smemo izbirati med uh, oblikami terorizma in odločati, katera je bolj nevarna. Terorizem sam predstavlja nevarnost za družbo v Evropi in opreti se moramo proti vsem oblikam skupno v vseh državah in v duhu skupnosti uh, ki se izraža na politični ravni kot tudi v vseh sektorjih družbe. Vsekakor ne pravim, da Evropski parlament se s tem ne strinja, ampak moje, moje delo, moja naloga danes tukaj je, da naj predstavim uravnoteženo sliko grožne, kakršna je danes, ne da bi zdaj predstavljal tabelo ali lestvico um, oblik terorizma, katere je pomembnejša od druge. Kar zadeva problem terorizma, ki zadeva zlasti Španijo in tudi Francijo. Europol že več let zagotavlja podporo. Tudi z eh, objavo tega dokumenta skušamo osvetliti dejstvo, da ljudje tudi izven teh dveh držav morajo vedeti, da to obstaja pomembna skrb za varnost ljudi v Španiji in v Franciji. Prejšnji Eh, teden je umrl policist v Franciji tudi zaradi um, dejavnosti ETA. Tako da na evropski ravni in v Evropolu poznamo pomen tega, da še močno ohranjamo odziv na ta dva področja. In mislim, da je tudi dožnost vseh poslancev v Evropskem parlamentu, da zagotovijo, da sporočilo ostaja, da se močno bori, uh, nasprotujemo vsem oblikam terorizma. Uh, mislim, na, da, na, da je bila na tej podlagi današnja razprava koristna in tudi konstruktivna pri obravnavi teh vprašanj. Lahko je zastavim zelo, zelo kratko vprašanje. Rekli ste namreč, da obstaja veliko več napadov, ki so bili preprečeni. V vašem poročilu pa pravite, da številke pomenijo 249, 248 neuspešnih napadov, torej to, ta številka ni pravilna, gre za številne druge napade, ki pa se niso uh, tudi vključili v poročilo. Okay, uh, in, in, in Morda bi bilo dobro, da se temu podrobneje posvetim. Vem pa, da obveščevalna slika današnjega, današnji dan in zadnjih let kaže, da policijske agencije po vsej Evropi vsakodnevno se spopadajo z nakanami terorističnih organizacij, ki želijo izvesti napade po Evropske unije. Nočem sedaj pretiravati, ampak vsekakor gre za več kot en napad na leto. Države članice nam poroč, so nam poroč, sporočile en potrjen napad, kjer so aretirale osumljenca. To pa še ne pomeni, da je to celoten obseg bodi si teroristične dejavnosti, ki jo danes opažamo v Evropi, ali pa da je tole en primer oziroma da, da so to vse nakane in um, načrti, za katere uh, države članice vedo. Vsekakor obst kar lahko vsekakor zatrdim, je, da obstaja več kot ena nakana islamističnega terorizma, da bi uh, izvedli napad v Evropski uniji. Če pa je to informacija, ki je zavajojoča, bom vsekakor zagotovil nadaljna pojasnila. Gospod Jazdemera. Por hacer una, una pequeña matización. Nekaj bi rad pojasnil. Sofiji, pogosto se zgodi, da statistike povzamejo tudi razkrinkane nakane in napade, ki so jih zatrli. Do te zmede prihaja, ko se pogovarjamo o SWIFT-u, saj obravnavamo tako napade, ki so bili izvedeni, kot tiste, ki smo jih zatrdli. Zato je morda torej prišlo do tega, da se številke ne pokrivajo. Well, uh, hvala. Najlepša hvala, gospod Wainwright za vašo predstavitev, za vaše odgovore, komentarje in hvala tudi vsem kolegom za vaše intervencije. Mislim, da je bila ta razprava zelo pomembna in seveda vam želimo vse dobro in vso srečo pri vašem nadaljem delu. To je zelo pomembno. Hvala. Uh, Sedaj pa gremo na naslednjo točko na dnevnem redu, točka 19 enotni postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo. Poročevalka je Veronik Maciju iz eh, PPE oziroma iz EPP. Naša poročevalka tesno, tesno, trdno dela za to, da bi dosegli soglasje oziroma svinjanje v prvem branju. Imeli smo sestanek s svetom in komisijo 13. aprila. Sodelovali so eh, pročevalci v senci, vendar niso vsi mogli priti na sestanek, zato bi gospa Matilda predstavila prvi rezultat tega sestanka. Drugi sestanek pa bo 5. maja. Zato bom najprej dala besedo gospe Matiju, na to pa še predstavnikom predsedstva sveta. Upam, da so z nami. Ne, ni jih. No, komisija pa je, tako da lahko nadaljujemo z delom. Gospa uh, eh, Masiv, beseda je vaša. Merci, Hvala, gospa predsedujoča. Ta predlog direktive predvideva enotni postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo. Torej, da bi imeli enotno dovoljenje za bivanje in delo. In s tem bi torej dali pravico tistem državljanom, da bivajo in delajo v naših državah članicah. Imeli smo več sestankov glede tega besedila z, eh, z, z pročevalci v senci, pa tudi smo imeli trialog s komisijo in svetom in mislim, da smo dosegli precejšen napredek, lahko se strinjamo glede številih točk. Skupaj z drugimi poročevalci v senci si želimo, da se to, to besedilo spreme in sicer obstajajo določene, raz, določene razlike. Odbor Libe je zaskrbljen glede področja uporabe in glede pravic, ki jih dobijo državljani tretjih držav. Tu obstajajo določene razhajanja. Najprej glede področja uporabe ko gre za sezonske delavce. Komisija si eh, prizadeva, da je predlog predstavila čim hitreje in želim si izjavo glede tega na plenarki. Potem situacija beguncov in prosilcev za azil torej tu si želimo bolj uh, njim naklonjene eh, določbe, glede tega nas je komisija sicer v določeni meri ustregla, vendar naj povem, da imamo danes popovdne, imamo sestanek z počevalci v senci in če želimo razširiti področje uporabe tega predloga direktive, bomo znova prišli v katastrofalno situacijo, saj ne bomo prišli do strenja v prvem branju. Ta predlog direktive je živ predstavljen 2002-2005 in nikoli nismo prišli do strinjanja. In moje stališče je, pa tudi stališče številnih kolegov je, da si želimo sprejetje direktive, ki bo nekakšen minimum, pa če tudi bomo kdaj kasneje razširili področje uporabe, potem, ko bo besedilo že sprejeto. Ne pa, da se že sedaj želimo preveč pogajati glede področja uporabe. Odbor za delo bo o tem besedilu glasoval danes ob 11. Sveko se moramo torej izogniti neuspehu pogajanj. Moramo imeti določeno transparentnost, to je nekaj ljudi, če se ne, ne moramo pogajati, to je nujno. Prav tako potrebujemo objektivne kriterije in glede tega se vsi strinjamo ob treh imamo sestanek s poročevalci v senci in upam, da se bomo lahko strinjali. Prihodni trialog bo naslednjo sredo in seveda vas bom uh, obvestila o tem, kakšen bo razvoj dela na tej direktivi in res upam, da bomo prišli do sporazuma v prvem branju. Hvala. Hvala, Veronik. No, predstavniki sveta so prišli, gospod Jimenez je z nami, beseda je vaša. Na to pa bom dala besedo poročevalcem v senci. Izvolite, gospod Jimenez. Hvala, gospa predsedujoča. V imenu španskega predsedstva bi rad povedal, da bi se rad zahvalil gospe Matiju za njen način dela, kako sodeluje z nami, s svetom. Ona je res pravi zgled dobrega sodelovanja, transparentnosti, dobrih metod in zato bomo gotovo imeli izboljšanje kakovosti besedila, ki ga obravnavamo. tu se zlasti osredotočamo glede širitve področja uporabe. To je ena glavnih skrbi eh, tega odbora, pa tudi številnih drugih deležnikov. Če nekoga izključimo iz področja uporabe, moramo to jasno argumentirati. V imenu sveta lahko rečem vašem odboru, da to, kar piše v členu so izključitve področja uporabe, ki imajo določeno tehnično argumentacijo in pripričan, pripričan sem, da boste lahko razumeli to, kar vam želim predstaviti, kar zadeva sezonske delavce. Mislim, da sem vam glede tega že lahko povedal, da je glavni razlog za to, zakaj smo jih izključili iz področja uporabe, oziroma to je že komisija izključila iz področja uporabe. Zakaj? Ker obstaja uh, predlog direktive, ki ga bodo k malu predstavili in ki bo obravnaval ravno to vrstno delovno razmerje. To je seveda za nas vse pomembno in zato bo obstala posebna direktiva za sezonske uh, delavce. In ta direktiva je del Štokholmskega programa, prav tako je v akcijskem načrtu Štokholmskega programa, ki ga je predstavila komisarka Malmström z komisarko Redingovo na svetu PNZ. Skratka, to področje je pokrito in komisija je rekla, da bo predlog te direktive postavila v nekaj mesecih. Če parlament želi dodatna jamstva, je svet seveda pripravljen to storiti, saj to je tudi v našem interesu. parlament želi enako obravnavo z uh, državljani EU, ko gre za sezonske delavce. Kaj še lahko rečem? Lahko rečem, da nas zanima, kako bo glasoval odbor za delo. Imajo številne predloge sprememb v členu 12. No, Ko bomo videli, kakšno je stališče obeh odborov, bomo lahko nadaljevali uh, s pogajanji glede tem, ki so še odprte. Hvala. Uh, Hvala. Gospa Blinkevič, jute. Ačiū, ponė pirmininkė, aš irgi noriu padėkoti. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala poročevalki za sodelovanje. Res smo imeli sestanek eh, s pročevalko in z eh, pročevalci v senci in pogovarjali smo se o vseh svojih komentarjih, ki jih imamo glede direktive. Naj vam predstavim svoje stališče glede omejevanja področja uporabe mi nimamo dokumenta, ki bi ga lahko uporabljali na evropski ravni in ki bi urejal delo sezonskih delavcev. O predlogu smo se pogovarjali že več let, tega se vsi zavedamo. In upam, da bo ta predlog dejansko obravnavali še pomladi v parlamentu. No, če ne pomladi, pa vsaj poleti saj um, samo zaposleni sezonski delovci ne spadajo v področju uporabe te nove direktive in vsi vemo, da sezonski delovci bi lahko delali v Evropski uniji, plačevali davke, vendar če, nimajo, če se njihovo uh, delo ne, ne ureja zakonodajo, potem so lahko žrtve številnih diskriminacij tuji sezonski delavci lahko prispevajo k našim gospodarstvu, tako da recimo plačujejo davke, socialne prispevke in mislim, da bi bilo napačno, da jih ne vključimo v regulativna pravila. Oni bi morali imeti vse iste pravice, tudi recimo to, da se lahko pridružijo sindikatom. Zato bi vas rada prosila, da premislite o možnosti, da bo prišlo do marginalizacije sezonskih delavcev, če ne bodo vključeni v področje uporabe te direktive. Sveda bi bilo dobro, če bi lahko to direktivo sprejeli v prvem branju. Danes popoldne imeli še, eno, še en sestanek in skušali bomo najti konsens, vendar bi vas rada vse. Um, opozorila, da ne smemo zadev zavlačevati, saj potrebujemo dokument, ki bo uredil stanje sezonskih delavcev. Um, yes, you, Chair, can... Gospa Tevelt, hvala, lahko sem kratka, saj mi je ta tema povsem nova. Naša Eh, prejšnja pročevalka v, sen, v senci nas bo zapustila, zapustila, zato sem bila pred nekaj dnevi imenovana na, na to mesto. No, lahko rečem, da smo doslej se strinjali s stališčem pročevalke in se bomo tudi v prihodnje lahko s tem strinjali. In ko sem poslušala gospod Blinkevič, sem gotovila, da morda res eh, obstajajo določeni argumenti uh, ki pravijo, da morda ni prav, da izključimo sezonske delavce. To je morda priložnost, ko bi jih lahko vključili ali pa bi to morda storili kasneje. Tu gre za zelo težko vprašanje. To je zaenkrat vse, zaenkrat. Vendar nasplošno podpiram splošni pristop. No, k temu se bomo še povrnili danes popovdne. Slambart. No, Hvala, se opravičujem, ker sem pozna, vendar seveda tekamo med dvema odboroma. Na drugem odboru tem glasujemo čez 20 minut, čez 25 minut. Vidik sveta je to, da obstaja določena povezave med področjem uporabe in pravicami. Imajo zanimivo pogajalsko izhodišče in mi kot parlament bomo tudi imeli svoje pogajalske strategije. Upam, da ne bomo pri tem preveč minimalni, ko se bomo lotevali razprav z svetom. Pomembno je, da res skušamo ustvariti neko evropsko dodano vrednost. In zaenkrat se mi zdi, da smo še vedno se držimo tega, kar želijo države članice in da si želijo veliko zadev spremenjati, pač odvisno od skupine pravic in tako velja tudi za njihove pravice in želijo tudi vplivati na to, kdo se lahko prijavi za delovno dovoljenje in tako naprej. No, to je upoštevala tudi pročevalka, ki je upoštevala, da se tega lahko lotimo na več načinov. To je seveda pomembno za posameznike in za delodajalce. To je zlasti pomembno za MSP, MSP je to vedno znova poudarjajo. Za velika podjetja je enostavno obravnavati vprašanje eh, državljanov tretjih držav, saj imajo kadrovske oddelke, ki se ukvarjajo s temi zadevami. Za MSP je pa to veliko težje, da se ukvarjajo z vso birokracijo, ki je povezana s tem. Zato bi morda lahko dali vlogo tudi posameznikom, ki lahko tu nekaj ukrenejo. Tako bodo zadeve res delovale in to bo koristilo uh, posameznikom, ki pridejo k nam delati in za njihove delodajalce. Well, gospa Lambert, predstavniki komisije, želite besedo? Dobro, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Na kratko glede področja uporabe, glede na izverni predlog. Mi smo vedno trdili, da v osebnem področju uporabe izključimo tiste, ki, kateri status se že druge ureja, recimo begunce, ali pa jih še bomo kasneje njihov status uredili v prihodnosti. In to je tako, ko gre za sezonske delavce. In tu lahko le potrdim to, kar je povedal predstavnik predsedstva sveta. Imamo dva dokumenta komisije, ki to potrjujeta. Torej, nameravamo letos predložiti predlog glede sezonskih delavcev. To je delovni program komisije. Drugi dokument, ki to potrjuje, pa je akcijski načrt komisije glede štokholmskega programa. V obeh teh dokumentih je to jasno zapisano, da bomo obravnavali sezonske delavce in torej sezonski delavci bodo vključeni v zakonodajo, vendar ne v tej direktivi, ki jo sedaj obravnavamo. Torej, to je vse z moje strani. Hvala. Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospe Poročevahi. Gospa Matijo, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Nimam kaj bistvenega dodati. Mislim, da, je, da so zadeve glede sezonske delovce jasno povedane. In prosila bi izjavo na plenarki glede tega, zato da bo to jasno potrjeno. No, seveda me zanima, kakšen bo izid sestanka z poročevalci 17.00 popovdne in kakšen bo izid naslednjega trialoga. Hvala. Dragi kolegi, no, s tem bomo zaključili to točko dnevnega reda. Imamo pa še nekaj časa do enajstih, tako da bomo sedaj imeli odmor. Ob enajsti pa imamo skupni odmor s pododborom za človekove pravice. In srečali se bomo z visokim komisarjem ZN za begunce, gospodom Antonijom Guteresom. Torej, počakati moramo do enajstih in do takrat imamo odmor. Izvolite.

<clears throat> Uh, Nadaljujemo s sestankom. Ta sestanek je skupni sestanek odborov z podozborom za človekove pravice in z odborom za razvoj. In mi sopredsedujemo oziroma z nami mora biti eh, z nami gospa Jolin, ki je predsednica odbora pod odbora za razvoj, oziroma odbora za razvoj ni mogla priti, gospa Hotela pa je sedaj v svojem odboru, kjer glasujejo in bo šele čez nekaj trenutkov prišla z nami. Torej, metri bi morali so predsedovati temu sestanku. Naj vam povem, da mi je veseljen čas, da lahko izrečem dobrodošlico gospodu Antoniju Guterresu, visokem predstavniku ZN za begunce. Najprej naj vam čestitam, visoki predstavnik, na, ob obnoviti vašega mandata. Prejšnji teden je generalna skupščina vam podaljšala mandat za pet let. To je nedvomno znak, kako kakovostno vodite svoje delo. In mi v Evropskem parlamentu smo zelo veseli, da lahko nadaljujemo s konstruktivnim razmerjem, ki ga imamo z vami, gospod Guterres, in z organizacijo, ki jo vodite. Ob tem priložnosti bi rada povedala, da smo zelo hvaležni za pomemben prispevek UNHCR-a, ko gre za obravnavanje zelo kompleksne zakonodajne instrumente na področju azila kako nadaljevati z našim delom. Na voljo imamo uro in pol za izmenjavo mnen. Predlagam, da najprej prisluhnemo visokemu predstavniku, na to pa damo besedo govornikom za razpravo. Gospa Hautula bo prišla in takrat jo bom prosila, oziroma je že tu. Če se strinjate, vam bom predala eh, predsedovanje potem, ko bo spregovoril gospod Guterres in potem lahko predsedujete sestanku med razpravo. Dobro, se strinjate? Eh, gospod Guterres, dala bi vam besedo, zato da nam predstavite, kako vidite stvari na področju azilne politike. Naši kolegi pa vam bodo kasneje podali svoje komentarje in vprašanje. Beseda je vaša, izvolite. Hvala. Gospa predsedujoča, veselje mi je, da sem tu. Evropskem parlamentu. Nikoli še nisem bil evropski poslanec, vendar pa sem bil poslanec 25 let v svoji državi in sem bil vedno tesno povezan z evropskimi zadevami. Zato se zelo domače tu počutim. V tem parlamentu je bila vedno pomembna zaveza glede azila in za ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Zato sem zelo vesel, da sem tu. Nekaj besed o trendih glede beguncov v svetu, v Evropi in še nekaj o UNHCR in o prihodnosti. Ko se gledamo situacijo v današnjem svetu, vidimo, da je število beguncev in drugih razseljenih oseb precej stabilno v zadnjih dveh, treh leti, letih. Imamo okoli 60 milijonov beguncev, če štejemo še palestince begunce, imamo 27 milijonov notranje razseljenih oseb in prosilcev za azil je, je to število je stabilno, imamo četrt milijona prosilcev za azil v zadnjih letih v Evropi. Ta stabilnost kaže na to, da so spori še vedno tu in kako težko je najti rešitve V zadnjem času smo želeli povečati možnost ponovne naselitve, ko begunce preselimo v, v drugo državo, to se je vsaj podvojilo v zadnjih letih. Tanzanija je nedavno dala tanzanijsko državljanstvo 60 tisoč beguncev iz Burundija. Tako da sedaj niso več begunci, temveč so državljani Tanzanije in to je zelo pomembno, pomemben dosežek. Seveda pa je najbolje to, če se begunci lahko vrnejo v svojo državo, vendar tega se, to se ne eh, dogaja, tega, tega, je, vedno, tega je vedno manj. Mi, smo običajno lahko pomagali vsaj milijonov ljudi, da se vrne domov, lani pa je bilo teh le 400 tisoč. Zakaj? Ker o, o, o, konfliktne situacije še naprej obstajajo in ali pa zato, ker je zopet prišlo do nestabilnosti v njihovi regiji recimo v Afganistu, v Južnem Sudanu tega pravzaprav sploh eh, ne delamo več, saj je tam zelo slaba varnostna situacija. Če se gledujemo operacijo, v kateri sodelujemo, lahko vidimo, da imamo dve skupini situacij, dve vrsti situacij. Prva vrsta je uh, povišana, povišanje, povišane krize, To je nekakšna maurica, ki se začne v Aziji, v, v Pakistanu in se potem uh, prevesi v, v, do, do Somalije, preko bližnjega vzhoda, seveda. Sudan, Čad in Somalija in Jemna. Dve tretjini beguncev prihajajo iz teh držav. In te situacije so med sabo vedno bolj povezane. Vse so povezane z globalno varnostjo in imajo ogromno humanitarno dimenzijo. So zelo tesno povezane z globalno varnostjo. Veliko ljudi meni, da so tudi teroristične grožnje povezane s temi situacijami. In so v srčiki Eh, kompleksnih razmeri med zahodnim in muslimanskim svetom. Tisti, ki si želijo izogniti trku eh, civilizacije in menijo, da je potrebno najti rešitve za to situacijo. Potem imamo še druge situacije, drugot v svetu, recimo v Demokratični republiki Kongo. Vendar je pa razlika to, da so to izolirane krize, ki imajo le regionalen vpliv. Imajo sicer lahko ogromne humanitarne eh, posledice, vendar pa niso povezane z drugimi takimi situacijami. In zaradi tega jih tudi pogosto pozabljamo. In zato vedno teže mednarodno skupnost upletemo v iskanje rešitev za te ljudi. Recimo, ko gre za Centralno Afriško republiko, Večina ljudi vredno niti ne ve, da obstaja ta država, tam pa obstaja grozljiva humanitarna situacija. Torej, zaenkrat imamo torej stabilnost, ko gre za številko beguncev, vendar pa moramo to razumeti v kontekstu kriz, ki se še niso rešile oziroma krize, ki so se morda razrešile, pa se sedaj tam situacija znova zapleta, znova prihaja do nestabilnosti. Oziroma v določenih primerjih imamo znova vojno v teh regijah, ki, za katere smo menili, da so deki zarešena. In v tem kontekstu je evropski azilni sistem zelo pomemben iz dveh razlogov. Zakaj? Evropa je bila vedno kontinent azila in zaščita, ki jo daje Evropa, je zelo pomembna v okviru globalne zaščite. Poleg tega pa tudi zato, ker je Evropa zgled. Nedavno sem se pogovarjal z eh, premijej jugovzhodne Azije uh, in ko smo se pogovarjali, so rekli, zakaj nas krivite za to, da vračamo uh, begunce. Tudi Evropa to počne. Torej, vidite, kako pomembno je, eh, kaj počne Evropa, saj je Evropa zgled. Drugi gledajo, kaj mi, počne, kaj mi počnemo in vse, kar se v Evropi dogaja, potem seveda vpliva tudi na to, kar se dogaja drugot, kako ravnajo drugje. In tu je naša glavna skrb in tudi razlog za sodelovanje z Evropskimi institucijami, zlasti s komisijo. Jutri in danes bomo imeli številne sestanke s komisijo ne, naša glavna skrb je to, da na področju, kjer se ljudje prosto gibljajo, kot portugalski državljan, ki jim lahko v Berlin in sploh nikomor pri tem ne pokažem potnega lista, niti ne potrebujem iti v menjalnico. Vendar pa imamo v tem prostoru zelo različne azilne sisteme. In če nekdo pride recimo iz Afganistana, Konga ali Somalije in pride v Evropo in je lahko v neki državi zavrnjen, v sosednji evropski državi pa lahko njegovo, njegovo azilno prašno sprejme oziroma je njegova možnost za to, da sprejmejo 60 odstotna. Torej imamo nek skupni prostor, v katerem imamo uh, mozaik različnih azilnih politik in to je nekaj disfunkcionalnega. To je tudi slabo za begunce, poleg tega pa to slabo za unijo, saj prihaja do nekega sekundarnega gibanja in je težko upravljati tokove beguncev. Zato si želimo in da bomo dejansko sprejeli pet eh, sprememb amantmaja glede Dubljana 2 in glede Eurodaka, glede torej azilnih postopkov, mislim, da bodo te spremembe direktiv pomemben korak naprej, da bomo res zgradili resnični evropski azilni sistem. Seveda je težko bilo doseči napredek pri teh spremembah, več držav članic se upira temu delu, seveda pa je to zelo pomemben korak naprej, da bomo imeli dosleden, koherenten eh, evropski azilni sistem. Prav tako vedno bolj sodelujemo tudi s Frontexom ko se pogovarjamo z evropskimi institucijami, zlasti z evropskim parlamentom, vidimo, da imamo enako izhodišče. Države članice imajo pravico in obveznost, da upravljajo svoje meje. Imajo pravico, da imajo svoje migracijske politike. No, ne bom sedaj govoril o migraciji v Evropi, to, to ni sedaj moja naloga. Vendar, pomembno je, da pri upravljanju meja in pri upravljanju imigracijskih politik države članice še naprej nudijo zaščito tistim, ki potrebujejo mednarodno zaščito v skladu z mednarodnim pravom. Nadzor meja mora biti učinkovit, vendar mora biti tudi občutljiv za zaščito. To je zelo pomembno. Zlasti zato, ker vidimo, da imamo dan današnji vedno več tihotapcev z ljudmi. In tudi, če ste begunec v dobri veri, če bežite pred vojno, boste verjetno lahko v Evropo prišli le na ta način. In na ta način boste v zelo ranljivi situaciji. Tihotapljenje je zločin. Lahko ga le obsojamo. Trgovina z ljudmi pa je grozljiva. To je za mene najhujši zločin v današnjem svetu. Kako se ljudje in otroke trguje kot sužnje za spolne skoriščanje in za druge podobne namene. Mednarodna skupnost pa teh omrežij ne zna se suti. To je za nas zelo skrb zbujajoče moramo biti učinkoviti pri razbijanju kriminalnih združb, prav tako pa moramo nuditi zaščito žrtvam. To je ravnovesje, ki mora biti v srčiki evropskih politik glede zaščite beguncev v današnjem svetu. Naša največja skrb in glavni interes je to, da bi imeli resničen evropski azilni sistem. In skrbi nas, da je javno mnenje v določenem segmentu takšno, da je očitno prišlo do zmede med migracijo, med begunci in tako naprej. Politične razprave so se razvile v to smer, da so nekateri ksenofobično nagnjeni in to seveda pomeni tudi resnično grožnjo pri, pri eh, oblikovanju instrumentov za mednarodno zaščito. To nas zelo skrbi. Še nekaj besed o UNHCR. Znotraj konteksta zelo težke situacije na svetu, poskušamo narediti stvari, da bi bile boljše, poskušamo narediti tudi vse več, bojimo pa se, da ne moremo narediti vsega, kar moramo narediti v tem kontekstu eh, potreb prebivalstva. Začeli smo pomemben eh, proces notranjih eh, reform. Eden izmed naših največjih podpornikov Evropska unija, pa tudi misije evropskih držav predstavijo 40 odstotkov našega finančne podpore. Evropska komisija pa je naša, naši drugi največji donator na svetu. To je zelo pomemben prispetek. Pomem, mislim, da je zelo relevantno, še posebej za tiste, ki ste v parlamentu neposredno odgovorni za upravljanje z evropskim proračunom, da je zelo pomembno, da smo zato tudi odgovorni. Ena izmed naših nalog je tudi bila, da poskrbimo, da bo podpora, ki jo prejmemo, eh, je čim bolj usmerjena k osebam, za katere skrbimo in čim manj za organizacijo doslej nam je uspelo nekaj takega, ne samo s tem, da smo razširili svoje delovanje za potrebe bogoncev, ampak tudi tako, da smo se posvetili razseljenih eh, osebam eh, s pomočjo humanitarnih organizacij. Tako nam je uspelo, da smo za 50 odstotkov, za več kot 50 odstotkov razširili svoje, svoje, um, uh, svoje uh, delovanje. Uh, na tem področju in to nam je uspelo tako, da smo tudi temu namenili 20,8 eh, milijonov eh, dolarjev. Naši stroški eh, so se znašali, lansko leto so znašli 9,5 odstotkov, kar pomeni, da je vse več denarja, vse več financ namenjenih našemu delovanju, osnovnemu delovanju. Eh, še posebej se posvečamo dvema področjama. V tem trenutku se še posebej osročamo na odzive na urgentne situacije, eh, na eh, elementarne druge katastrofe. Da takrat izpostavimo in tudi izpeljemo razne zaščite, da še posebej se posvetimo z azilnim postopkom, kar zadeva urbane prebežni, begunce. Naj povem, da je tudi to zelo pomembno področje, zaradi tega, ker je to konkreten izziv za nas. Lahko si predstavljate, kakšna so situacija situacija v revnih predmestih v Nairobiju, Kajru in tako naprej. Tam je neprimerno težje eh, poskrbeti za učinkovito zaščito in eh, kot je to možno v begunskih taboriščih eh, iz različnih razlogov. Poskušamo pa tudi nasloviti Eh, naše vrzeli, eh, kar zadeva eh, zaščito pri notranje razseljenih osebah. Notranje razseljenost je namreč zelo pomemben problem, zaradi tega, ker če ste recimo begunec v neki tuji državi, potem ste, posodite pod zaščito te države v skladu z mednarodnim pravom in naša naloga je, da dejansko poskrbimo za to, da pride do te zaščite. Če pa ste znotraj meja lastne države, če ste torej pod pristojnostjo svoje države, ki je, jim včasih je ravno vaša vlada del težave, zato potem takem ne moramo priti do rešitve. Če lahko eh, sedaj eh, povem tudi eh, nekaj o trendih. Trenutno nas skrbijo trije trendi. Prvi trend je ta, da se zmanjšuje prostor humanitarnega dela. Vse teže je zagotoviti zaščito v nekaterih delih sveta zaradi nevarne situacije. V Pakistanu je tako prišlo do smrti treh naših kolegov v prejšnjem letu. Se lahko predstavljate, kaj se zgodi, če pride do takšne, eh, takšnih incidentov. Podobno velja tudi za vse ostale človeške eh, humanitarne eh, organizacije in organizacije na področju človekovih pravic. Potem, potem je tukaj še to, da se zmanjšuje obseg vladne pomoči, to vidimo to recimo v Darfurju, poleg tega pa je vse težje ugotoviti, do kakšne mere uh, uh, pride tudi do vojaške vključenosti. Recimo za modre, tožav, eh, eh, za modre čelade je zelo težko, eh, da vzpostavljati in obdrževati mir v državi, kjer pravzaprav to ni možno. Če recimo si pogledamo sedaj Kongo, eh, oziroma, oziroma ja, Kongo, potem vidimo, da je eh, tam težko delovati v skladu z mandatom, težko eh, je tam izpeljati podporo in zaščito kongskega prebivalstva, obenem pa tudi podpirati delovanje obstoječe vojske. To je tako narediti zaradi tega, ker je prav ta Eh, vojna, eh, prav ta vojska del težave. Tudi, če si pogledamo prebivalstvo, je težko ugotoviti, eh, kdo je tisti, ki, ki skrbi za zaščito, kdo je tisti, ki je potreben zaščite in tako naprej. Tako da dejansko vidimo, da prihaja do vse manjšega obsega tega komunitarnega prostora, znotraj katerega lahko delujejo humanitarne organizacije. Seveda moramo pri tem se držati tudi načela nepristranskosti, eh, to je namreč ključnega pomena za nas, vse teže pa to početi. Drugo, eh, drugi problem je ta, da eh, sedaj nastane težave na področju suverenosti. Pred nekaj leti je prišlo do krize v vzhodnem Timorju. Prepričan sem, da Eh, da danes ne bi mogli poseči na enak način, kot smo lahko posežili pred desetimi leti. To je seveda ekstremni primer, ampak nasplošno vidimo, da postaja nacionalna suverenost nasplošno pomembnejša od človekovih pravic in to je za nas zelo zaskrbljujoče. Potem pa moram tukaj omeniti, da je tukaj treba upoštevati tudi razvojne aspekte. Vse teže je. Um, pomagati razvoju, obenem pa zagotoviti tudi vzdržnost in eh, trajnost eh, humanitarne podpore. Tukaj dejansko ni bilo nobenega napredka in to zaradi tega, ker včasih eh, države ne znajo dobro upravljati svojih držav, ampak tudi zaradi tega, ker je tukaj. Pri, tukaj več težav na področju mednarodne skupnosti. Kaj pa zadeva prihodnost, naj povem, da vidimo vse več novih trendov. Eh, eh, združen, eh, konvencija Združenih narodov velja za tiste osebe, ki so žrtve kaznjivih držav, dejanj, ki so žrtve konfliktov. Danes se dogaja namreč, da, je, da ni več samo tistih migrantov, ki želijo boljše življenje, ampak se selijo iz različnih razlogov leta, do leta 2005 bo precej naraslo prebivalstvo, kar 9 milijardov, eh, milijard nas bo, kar pomeni, da se eh, prebivalstvo dejansko povečuje. Eh, kar 51 odstotkov jih bo živelo v mestih. Prišlo bo do vse večje nestabilnosti, do vse večje razseljenosti, premalo bo pitne vode ljudje se bodo zelo sedi, se, eh, selili, kar pomeni, da če si pogledamo vse te eh, megatrende, mega potem vidimo, kako so vse bolj povezani, kako se pravzaprav razvoj omejuje in to ne samo se sedaj bolj povezuje, ampak se močno povezuje tudi s svetovnim mirom. Eh, zaradi tega postaja vse to zelo pomemben dejavnik, kar zadeva razseljenost. Dejstvo je, da se seveda s tem okvarjamo, to nam je jasno, zaradi tega pripravljamo različne vrhove, eh, vrhovna srečanja za različne vprašanja, ampak nasplošno, ko rečemo, da svet ni zauzel enega skupnega pristopa k vsem tem zadevam, zaradi tega, ker so te tako zelo med seboj povezane in ker dejansko ključno vplivajo na razseljenost. Kar zadeva spremembe konvencije, naj povem, da če bomo to spremenjali, potem bomo zagotovo imeli še slabšo kot prejšnjo konvencijo konvencijo. Če bi danes eh, ponovno zapisali univerzalno eh, konvencijo človekovih pravic, deklaracijo človekovih pravic, bi ta sigurno bila danes slabša kot tista, ki je bila prvotno eh, zapisana, ampak vsekakor se moramo vprašati, kaj lahko naredimo na področju recimo razseljenosti in drugih težav, kaj lahko naredimo na področju eh, človekovih pravic. Ne želimo namreč, da bi imeli še obsežnejšega mandata, ampak želimo biti tisti, ki smo gonilo eh, sprememb. Eh, drugo leto bomo bomo uh, slavili 50. Obled, obletnico pomembne konvencije in uh, zato bi dejansko želeli takrat sprožiti celo mednarodno razpravo in iskreno upamo, da bi Evropski parlament pri njej tvorno sodeloval, tako da bomo dejansko eh, skupno naslovili vse te trende in vse te megatrende zaradi tega, ker postajajo ti vse bolj povezani in seveda potem vplivajo na oblikovanje kompleksnega eh, svetovnega okolja. Hvala. It was very extremely interesting, uh, important, and. Uh Zelo pomembno in zelo žalostno je vse to, kar ste povedali, ampak prav iz teh razlogov, zaradi teh razlogov bi morali nasloviti te trende. Sedaj pa predajam svojo ulogo gospe Hutala. Kar nekaj besed se je prijavilo k besedi, tako da izvolite. Najlepša hvala v imenu pododbora za človekove pravice bi vas želela to pozdraviti pri nas. Rada bi se zahvalila tudi odboru Libe za organizacijo tega skupnega sestanka, eh, pri katerem se deluje tudi odbor za razvoj. Kot vidite, poskušamo tako nasloviti te povezave, ki ste jih tudi sami omenili ob koncu svoje odlične predstavitve. Lahko vam zagotovim, da v našem pododboru, eh, ko se ukvarjamo z unanimi zadevami, eh, se dejansko poskomo v osredotočiti na ta omestnik med notranjim in zunanjim dejavnikom eh, migracij. Zato tudi zelo dobro sodelujemo in prepričana sem, da bomo še do, bolje sodelovali v prihodnje, tudi kar zadeva trgovino z ljudmi in podobno. Vendar pa ne bom tukaj vzela preveč časa s svojimi pripombami, raje bi povabila k besedi tukaj prisotne. Prva je gospa Alfano. Izvolite. Ali bomo omejili čas govora? Recimo, da predlagamo, da govorite največ dve minuti. Najlepša hvala. Tudi sama bi želela pozdraviti visokega komisarja Guterres. Zelo sem zadovoljna, da ste tukaj. Eh, za me je to dejansko pravi obliž. Rada bi vam predstavila več vprašanj. Znotraj našega parlamenta, znotraj na, eh, našega odbora smo že septembra eh, lani začeli se zanimati za osebe, ki se ponovno vračajo v domovino. Dobro vemo, kaj se je zgodilo med 23. in 30. avgustom v Italiji, ko je prišlo do ponovne vrnitve uh, beguncev, ne da bi bili identificirani, ne da bi jih. Uh, vprašali, ali želijo azil, ali so politični begunci ali karkoli. Uh, pre, pre, nedavno je Siraguiza, Sirakuza obsodila zaradi, eh, zaradi eh, Je zaradi nasilja pisala Ronkonijo, zaradi tega, ker je prišlo do nasilja in ker je prišlo do eh, ponovne vrnitve v domovino v Libijo teh 75 ljudi. Do vsega tega je prišlo do, zaradi sporazuma med Italijo in Libijo. Libija ni nikoli ratificirala ženevske konvencije, naj to podarim. Prav Evropska unija je tista, ki poskuša eh, se srečevati z Libijo, zato da bi prišlo do okvirnega sporazuma. Podobno se dogaja tudi s Pakistanom. Tudi Pakistan ni nikoli podpisal ženevske konvencije. Zato se sprašujem, mar niso to kritične eh, stvari eh, ali no, ni to nekaj kritičnega, ko podpisujemo takšne sporazume. Če k temu dodamo še to, kar je bilo dostekrat tudi zastavljeno kot vprašanje predsedstvu sveta kaj nam lahko reče sploh v zvezi s, tem, eh, s temi sporazume, kaj je bilo sploh izrečenega med predstavniki eh, švedskega predsedstva in eh, Libijo. Nikoli nam ni bilo nič rečeno, vedno zgleda, kot da je to navaden tabu, da se o tem ne sme govoriti. V prejšnjih mesecih je do, do, je gospa Laura Boldrini, ki je vaša tiskovna eh, predstavnica v Italiji, večkrat se pritožila nad tem, kar eh, se, eh, kar se dogaja v zaporu v Libiji, v Libiji, kamor se pelje te reveže, ki ste že sami povedali, dostikrat bežijo iz hudih konfliktnih situacij. Gospa Boldrin je tudi povedala, da pogosto tem osebam preprečujejo, da bi lahko eh, spregovorili s predstavniki Združenih narodov. Zato se sprašujem, ali ni to neka oteževalna okoliščina za, Evropska, za Evropsko unijo, da še vedno hočemo skleniti okvirne sporozume z osebami niso, eh, in z državami, ki niso podpisale ženevske uh, konvencije in ki nem je nobenega namena, da bi naslovili ta vprašanja, ki so temeljnega uh, pomena. Govorili ste o suž, suženstvu. Ravno včeraj smo prav tukaj na našem odboru govorili o teh zelo pomembnih aspektih. Zaradi tega me dejansko zanima, kaj mislite o tem, kaj mislite o teh okvirnih sporozumih, ki jih še vedno sklepamo. Uh, glede katerih se še vedno dogovarjamo, pa vendar še danes ne vemo z gotovostjo, kaj pravzaprav pomenijo in o čem se pravzaprav na pogajanjih govori. Hvala. Hvala, gospa Alfano. Gospod Koeljo je naslednji uh, govornik. Predlagam, da uh, imamo vprašanje v sklopu treh vprašanj in potem uh, odgovarja uh, predstavnik. Komentar, a presença do Alto Comissário das Nações Unidas para. Rad bi pozdravil visokega komisarja za begunce tukaj med nami. Ko je bil, uh, ko je bil ministerski predsednik Portugalske, sem bil v opoziciji, ampak še vedno moram povedati, da je veliko naredil uh, na svoji funkciji in znotraj svoje funkcije v Združenih narodih. Zato pozdravljam tega velikega evropejca in tega velikega portugalca znotraj takšne organizacije. Strinjam se z njegovim pogledom na prihodnost eh, njegove organizacije. Strinjam se tudi z zelo pošteno kritiko, ki jo je izrazil, kar zadeva nacionalne in evropske politike. V poročilu upravičeno naslavljate različne slabosti Evropske unije. Eh, znotraj Evropske unije eh, branimo svoj azilni sistem, kot nam je gospod Guterres pravkar povedal, se strinja, tudi, eh, se strinja s tem tudi komisija. Težave so pronovadi pri državah članicah. Včeraj smo glede tega tudi glasovali v našem odboru zato da bi lahko odobrili pogajalski mandal Eh, portugalskemu eh, članu našega odbora, zato da lahko pripravi poročilo o vračanju eh, beguncev. Žal ga danes ni z nami, ker je v Washingtonu. To To smo morali izglasovati zaradi tega, ker smo, ko smo o tem razpravljali v svetu, naleteli na nekakšen odpor in neodločnost nekaterih držav članic. Nekateri se strinjajo z našim prestopom, nekateri. Uh, Eh, pa smo ugotovili, da ta dialog ni lahek. Zato naj vam povem, da je eh, vaša podpora zelo pomembna, ne samo zaradi tega, ker izvajate moralni pritisk, s katerim nas opozarjate na naše obveznosti. Naše, vaše poročilo nam je tudi povedala, da smo zelo malo naredili, kar zadeva ponovno Eh, naselitev, naredili bi morali, narediti bi morali malce več. Pravite, da 40 odstotkov vašega proračuna um, prihaja iz našega evropskega žepa zato eh, pravzaprav ne moramo povedati zaenkrat še svetu, kaj počnemo s tem denarjem, ampak v Evropi smo zagotovo naredili zelo malo, še posebej upoštevaje vire, ki jih imamo na razpolago. Zato bi želel še naprej izvajati eh, pritisk. Eh, seveda pri tem bi Evropski parlament lahko eh, dosegel več, če bi nam podali bolj specifična sporočila. Najlepša hvala. Sedaj pa še gospod Diaz de Mera. Hvala, gospa predsedujoča. Čestitam gospodu Guterresu za njegovo ponovno izvolitev in za njegovo zavezanost glede dela s begunci. V našem odboru je vedno bolj jasno, kakšne razlike obstajajo. vemo, da je nekdo, ki je prosilec za azil, nekaj drugega, morda kot nekdo, ki prosi za subsidijarno zaščito ali za mednarodno zaščito. In veseli me, da smo glede tega vedno bolj eh, seznanjeni. Sveda potrebujemo neko skupno azilno politiko, vendar počasi napredujemo. Res imamo že agencijo v Valeti v Malti, danes ste vi tu z nami. To je nek napredek, vendar počasi napredujemo. In UNHCR je seveda nujno potreben za naše delo, vaša podpora nam je zelo potrebna. Povedali ste, kako pomembno je sodelovati s Frontexom, tudi oni so nam povedali, da sodelujejo tesno z vami, vendar me zanima, kako poteka vaše sodelovanje UNHCR s Frontexom. In še drugo vprašanje. Obiskali smo centre za begunce oziroma za imigrante na, v Franciji. To so in v nekaterih taboriščih UNHCR je navzoč, v nekaterih pa ne. In zanima me, ali države članice omogočajo uh, UNHCR-u, da sodeluje v teh centrih za pridržanje oziroma da je navzoč v teh centrih? Hvala za to vprašanje, gospod Jezdemera. Sedaj bi želela predati gospedo, eh, besedo gospodu eh, visokemu komisarju. Naj povem, da vaš nov eh, raziskovalni projekt v določenih državah Evropske unije kaže, da je zelo dobro orodje za preučitev te politike. Uh, Ali bi prosim lahko uh, odgovorili na izziv, ki so vam ga zastali trije kolegi? Najlepša hvala, žal ne govorim italijanščine, zato bom poskušal odgovoriti v angliščini. Gospe Alfano. Kar ste podarili je ključnega pomena, kar zadeva zaščito v Evropi. Jasno je, da zaenkrat še nimamo nobenih uradnih podatkov o kakršnem koli sporazumu, glede katerega bi se poja, poda, pogajalo. Ampak zelo jasno smo vedno spregovorili glede vseh teh vidikov. Vedno smo dejali, da je nujno, da kakršen koli sporazum s tretjo stranjo v celoti spoštuje mednarodno pravo in tudi Ženevsko konvencijo. Kar ste povedali je zelo pomembno, zaradi tega, ker v današnjem času, še posebej kar zadeva Libijo, nimamo nobenega eh, zagotovila, da bo eh, beguncem dana kakršna koli eh, zaščita v skladu z Ženevsko, Ženevsko konvencijo. Naj to povem zelo jasno, zaradi tega, ker včasih nekdo misli, da zaradi tega, ker je UNHCR prisoten v Libiji, nekdo to izrabi kot Eh, kot eh, izgovor, da tam ni nobenih težav na tem področju. Res je, poskušamo tam biti vse bolj navzoči, ampak eh, tam nas ne prepoznavajo zaradi tega, ker Libija ni podpisala konvencije iz leta 1951. Včasih imamo le malo dostopa, recimo dostopa do centrov za pridržanje, včasih nam je ta omogočen, včasih ne. Zato pravzaprav nimamo nobene možnosti, da bi preprečili vračanje. Včasih lahko to naredimo skozi pomoč neke nevladne organizacije, tako da včasih poskušamo um, preprečiti uh, recimo um, vračanje v aritmejo, če to zvemo pravočasno. Ampak kakorkoli ne moremo. Um, tega, uh, tega zagotoviti. Zagotovo pa ne velja, da uh, lahko, uh, lahko koga pošljete v Libijo zaradi tega, ker tam lahko zagotovite našo pomoč. Včasih je to drugače, v drugih primerjih velja drugače, ampak kar zadeva Evropsko unijo in Libijo, si lahko samo predstavljam, kako težka so pogajanja. Ampak skakor je pomembno, da se tukaj upošteva tudi uh, raven zaščito. Sedaj pa prehajamo. Carlosu Kuelju. Res je, prihajava iz različnih političnih strank, ampak vseeno sem vesel eh, tvojih toplih in prijatnih besed, ki izražajo prijateljstvo. Zelo sem hvaležen za to, kar je bilo povedano strani tega poslanca. Mi tvoja dva vprašanja sta zelo pomembna nimamo neke nacionalne rešitve za azil. In v okviru EU to ni mogoče, ni mogoče, da bi imeli nacionalne rešitve za težave v zvezi z azilom. Vendar države članice še naprej ustrajajo pri svoji nacionalni suverenosti glede tega področja. In torej imamo neko kontradikcijo. Države članice si želijo svoje nacionalne sisteme azilov kot nekakšen pomemben instrument svoje suverenosti. Po drugi strani pa je jasno, da teh težav ne moremo reševati drugače kot na evropski ravni. Saj se ljudje premikajo iz države v državo, pač v skladu z različnimi sistemi, ki obstaja večja vrednost, da bodo do, dejansko dobili azil oziroma zaščito. In to omogoča delo tih otapcem z ljudmi, ki dobro poznajo zadeve in seveda vedo, kako ravnati in kam poslati prosilce za azil pa tudi tistim, ki niso dejanski prosilci za azil, temveč želijo izkoristiti situacijo v namene ekonomske migracije. In mislim, da je sporočilo za države članice jasno. In gospodje in gospe poslanci, vi ste vendarle predstavniki tudi svoje države. Torej, to je sporočilo, da gre za področje, kjer je nujno, da najdemo evropsko soglasje in da imamo neko harmonizacijo, koherenco evropskih praks. E um ehm, Evropski program ponovnega naseljevanja je zelo pomemben, še posebej, kar zadeva mednarodno sodelovanje. Sedaj pa prehajam na vprašanje v zvezi s Frontexom v španščini ko gre za usposabljanje, nimamo uh, dostopa do operacij Frontexa na terenu. In to lahko potrdi tudi naša direktorica. Nimamo dostopa do konkretnih operacij na terenu, ki jih izvaja Frontex. To je seveda področje, ki je za nas zelo zanimivo. Seveda je dostop do centrov za, za, za pridržanje različen po Evropi, vendar moram reči, da je uh, vedno več pred, pred, prisotnosti UNHCR-a uh, v teh centrih, kljub temu imamo omejena sredstva, vendar imamo seveda interes za to. Mislimo, da mora biti za prosilce za azil pridržanje izjema, ne pa pravilo. Ko pa pride do pridržanja, je pomembno, da se spoštuje človekove pravice. In to, da nekdo pridržan ne sme nekomu otežiti dostop do azilnih postopkov. Hvala. Hvala, visoki komisar. Naslednji tri kolegi so gospa Latford, gospa Erstan in gospa Keller. Gospa Latford, izvolite. Najlepša hvala. Tudi sama toplo pozdravljam visokega komisarja in njegovo predstavitev. Mislim, da imamo veliko, veliko srečo, da ste na tem položaju tako da se pridružujem temu, kar je povedal Carlos Coelho. Glede vas. Eh, ne prihajam iz nobene opozicijske stranke. Vsekakor pa menim, da je vaš doprinos zelo pomemben. Eh, Združeni narodi so zelo pomembni eh, za parlament. UNHCR je vedno bil naš dober prijatelj. Zato toplo pozdravljam vse to, kar ste povedali to, in tudi želela bi se, da poveste, eh, kaj lahko naredimo za to, da bi pomagali pri zakonodaji. Kar povejte, izstrelite, ne bodite plašni. Povejte, kako lahko eh, nastopamo v zakonodajnem postopku zaradi tega, ker si jemljamo k srtu to, kar poveste glede vzorčnega modela, ki ga ima Evropa v svetu, tudi kar zadeva našo zakonodajo. Pomembno je, da, Evro, da poskrbimo, da ne prihde do poslabšanja okvirne zakonodaje eh, glede zaščite in sprejema prosilcev za azil. Eh, seveda to ne velja za vse tiste, eh, ki pridejo, ampak Dejstvo je, da je sedaj prosilcev za azil neprimerno manj, kot je bilo pred desetimi leti. In to jasno kaže, kako slabi so postali naši sistemi. Države članice se ne morejo dogovoriti glede skupnega sistema, ki je zagotovo v našem interesu, ko ste jasno povedali. Zato ni, ima smisla, da imamo te različne sisteme. Pomembno je, da, eh, da znamo prepoznati pomembno je tudi, pomembno tudi vedeti, koliko ljudi se prepozna eh, kot eh, pravilne prosilce za azil, zato da jih bomo lahko ločevali od drugih kar imamo danes pred sabo, je najslabši možni sistem zaradi tega, ker eh, pravzaprav eh, prosilci za azil ne morejo priti do podpor, eh, ne morejo delati, vsi postopki so zelo počasni, prihajajo do zamud, prihajajo do prevelikih stroškov in tako naprej. Tako da nasplošno lahko vidimo, da je situacija zelo slaba. Sami smo se spravili vanjo in tudi sami ste povedali, da je humanitarna delavnost sedaj se bolj omejena in to je zelo žalostno. Kolegom bi zato predlagala, da eh, skupaj delamo v smeri obeleženja 60. obletnice Ženevske konvencije naslednje leto. Morda se moramo vprašati, eh, eh, morda se kdo sprašuje, zakaj ni dovolj varno, da bi posodobili to konvencijo v tem svetu. Pred desetimi leti je naša, in to je bila zagotovo zelo slaba ideja, morda bi bilo smiselno podpreti poziv Evropskemu svetu, naj se osredotoči prav na to, kar ste govorili, eh, da je potreben svetovni, globalni pristop k razseljevanju, tako kot govorimo tudi o podnebnih spremembah. Pomembno je, da zadevo pogledamo celovito. In potem imamo tudi posebne politike, vidimo, kakšne so njene implikacije. E, zanimivo je, da ne moramo tukaj govoriti o migraciji, migracijah. Ampak e, morda bi lahko spregovorili saj o, e, o zakonitim priseljevanju ali pa o neobstoju kanalov Eh, zakonite migracije. Vsekakor vas prosim, da nam pošteno poveste, česa Evropa ne počne, kar bi bilo dobro, da bi počela. V osebnem imenu naj vam povem, da bom vesela kakršnega koli nasveta z vaše strelji, vedno sem bila vesela, vesela vaših nasvetov naj eh, povem, da eh, zelo resno jemljamo tudi v parlamentu dejstvo, da nimate dostopa do nobenih eh, aktivnosti Frontexa, da nimate dostopa ne samo v Libiji, ampak tudi do evropskega Frontexa in do njihovih aktivnosti. Vesela sem, da ste začeli dialog s komisarko Malmström, ki je moja zelo dobra kolegica. Preprečiti moramo države članice, Eh, da tukaj ne gre eh, le za to, da smo premehkega srca in smo malce preveč eh, držljivi, ampak da je to v interesu nas vseh, zato da bi bili učinkoviti, da bi imeli dober nadzor in da bi imeli zelo dober azilni sistem, ki nam bo dolgoročno v končni fazi pomagal tudi pridobiti nekaj od teh ljudi, ki so se zmožni naseliti v Evropski uniji in tam izkoristiti in uporabljati svoje veščina in znanje stanja, ko so to počeli že prej generacije in generacije. Najlepša hvala, gospa Latford. Zapisala sem si, kakšen je vaš predlog, da bi bilo dobro, da tudi mi jasno obeležimo 60. obletnico konvencije iz leta 1951. Mislim, da je pomembno, da tudi druga eh, telesa eh, ima pri nas svojo prominentno vlogo in zastopano. Sedaj pa k naslednjemu govorniku. Hvala lepa, gospa predsedujoča, in tudi vam. Želim gospod Guterres eh, čestitati o vaši ponovni izvolitvi, to je zelo pomembno. Resnično vam želimo veliko uspeha pri vašem težkem in vzdržnem delu. Zdi se mi nemogoče, da so pristojnosti tako omejene, pristojnosti UNHCR in da ne morete biti ob Frontexu, ko izvaja to eh, dejavnost na terenu. To ne more ostati glede na to, da smo se v parlamentu zedinili, da ima Frontex tudi dožnost, da se drža, drži vidikov človekovih pravic. Nikar ne pozabite na sklepe, ki smo jih sprejeli na plenarnem zasedanju. Tako da tukaj moramo dejansko izvajati nadaljni pritisk. To je prvo. Drugo. Veliko je bilo že govora o tem, tudi sama menim, da bi morali imeti edino, eni, enotno azilno pravo znotraj Evropske unije in da nacionalni prestop ni rešitev. In država članicam bi to morali povedati vsak dan. Ampak moja skrb pri vsem tem je še, da ko govorimo o odnosu med varnostjo in svobodo, varnostjo in človekovimi pravicami, da bi lahko prišlo do, do prerasporeditve oziroma do nagibanja te tehnice v prid varnosti. Skratka, moja zaskrbljenost je, da vidiki človekovih pravic lahko postanejo odrineni na drugo mesto. Seveda moramo vedno imeti pred očmi varnost, ampak moje vidik je, moje mnenje je, da se moramo resnično vedno zelo prizadevati za to, da bi se ta vidik človekovih pravic tudi upošteval in vedno vključeval vsa to delovanje. In tretji vidik, ki bi ga želela omeniti, so vračanja beguncev v tretje države iz Evropske unije in pogodbe oziroma sporazumi o vračanju, s katerimi se tudi ukvarjamo. Etnične manjšine se vračajo smo gotovili, naprimer v Kosovo, tega ne morem dojeti in resnično sem nesrečna, da ko govorimo o manjšinah, kot so Romi in ki so resnično tam potem v zelo težkem položaju, da jih potem vračamo in pri tem vračanju ne upoštevamo položaja in potem Pakistanu. Pakistan ni priznav Ženevske konvencije, eh, hkrati pa se z njim pogajamo o sporazumu glede ponovnega vračanja. To je pravzaprav nasprotjo z vsem, kar se naš parlament zauzema, ko govorimo o človekih pravicah. Tako da zanima me, kaj bi nam vi lahko svetovali, kaj ti ravno zdaj potekajo pogajanja s Pakistanom in eh, ravno o tem govorimo v našem odboru in resnično me to zelo, zelo skrbi. Hvala lepa za vse vaše nasvete. Hvala lepa, gospa Ernst. Sedaj dajem besedo gospe Keller. Thank you. Thank you hvala lepa, hvala lepa za vašo predstavitev, za vaše zamisle in tudi za to, da ste omenili vse težave, ki obstajajo. Imam nekaj vprašanj glede vaših prihodnih izzivov, kot ste jih imenovali. Kot prvo, vprašanje, ljudi, ki morajo bega, bežati zaradi podnebnih sprememb. Rekli ste, da bo to postala velika tema. Mislim, da to je že. Kaj menite, da je bilo treba glede tega storiti? Ali mislite, da je naš odziv doslej v Evropski uniji zadosten? Ali menite, da moramo na nek drugačen način spostaviti zaščito za te ljudi? Kako menite, da se moramo tega lotiti za te ljudi, ki bodo morali migrirati zaradi misice O2? Imamo tudi mednarodno zaščito predvideno za te ljudi, ampak kako jo ocenjujete vi? Prav tako bi želela vedeti, ali ste uspeli izvesti kakšne preiskave glede obtožbe, glede vračanja, eh, ki jih je bil deležen Frontex lani poleti parlamentu smo uh, vprašali Frontex, kaj meni na te obtožbe, kakšen njegov odziv, pa ni želel reči ničesar. Mi bi dejansko želeli imeti nek nadzor na tem, kaj se je zgodilo in zanima nas, ali ste sami izvedli kakšne preiskave, kaj ste ugotovili in ali imate kakršen koli drugačen pliv na to. Poleg tega ste rekli, da da so te prenovitve direktiv, ki so bile trenutno ali pa nedavno izvedene, pomemben korak. Torej, to pomeni, da je to le pomemben korak, vendar pa to še ni konec poti, kateri bi, po kateri naj bi šli. Skratka, kako menite, da uh, bi morali se lotiti teh uh, direktiv in prenovitev teh direktiv, če bi živeli v popolnem in idealnem svetu? Hvala. Hvala, gospa Keller. In zdaj znova dajem eh, besedo visokemu komisarju. Izvolite, gospod. Rad bi se lepo zahvalil gospe Latford za njene komentarje. Po celoti se strinjam z vsem, kar ste povedali. Mislim, da bi pri tem bilo vredno pripomniti le nekaj. Kot sem rekel, nimamo mandata, ko gre za politiko migracij in seveda imajo države članice to dožnost in eh, pravica, da imajo lastno migracijsko politiko. Ampak moramo povedati, da obstaja tukaj asimetrična narava. Eh, denar se preteka svobodno, tudi blago, medtem ko se ljudje pri svojem gibanju soočajo z številnimi ovirami, čeprav imamo globalni svet, eh, trg dela. In naše izkušnje s trgi, kot me je tudi spomnil nekdani kolega Carlos Quelio, ki prihaja iz socialistične stranke, tudi jaz sem bil nekdaj tam, uh, sem se moral pač naučiti, da trgi delujejo in da se uh, eh, popraševanje po, po in ponudba nekoliko dejansko izravnava. Če želimo imeti nek minimalni set priložnosti za legalno, zakonito, moramo imeti neke minimalne zakonske akte in na ta način bomo te vidike bolje obravnavali, čeprav seveda tukaj stvari ne moremo poenostaviti in enačiti. Moja, v moji državi je uh, stopnja rodnosti 1,4 ali 1,3. Moj oče je umrl lani pri 95 letih in imeli smo oskrbo na domu za mojo mati in obiskal sem jo, ko sem uh, bil tam ob koncih tedna, da sta od vseh tistih ljudi, ki sta prihali k nam na dom, le dva bila Portugalca. Skratka, migracije so pomemben element pri uravnavanju in obravnavanju eh, naše prihodnosti. In bolje je, če se tega lotimo urejeno, kot pa to, da bi dopustili, da tihotapci nadzorujejo na to, kako se to zgodi. Gospe Ernst, tudi najlepša hvala za vaše komentarje. Imel sem včeraj priložnost, da sem se sestal s komisarko Malmstrovovo in imela smo zelo koristno razpravo glede Frontexa mislim, da se mandat Frontexa preučuje prav zaradi skrbi, da bi notri bolj uvedli tudi vidike zaščite in upam, da bo to privedlo do pozitivnega razvoja. Kar zadeva ravnovesje med varnostjo in svobodo. Mislim, da pri tem vidiku ni nasprotovanja, ampak prihaja do konvergence, ko gre za azil. Če se azilni postopki ustrezno izvajajo, če imajo ljudje priložnost in imajo popoln dostop do zakonitih azilnih postopkov, potem to vsekakor krepi varnost držav. Ena najbolj dramatičnih uh, situacij, ki smo jim priča po sveta, so, da zakonski sistemi niso dovolj uh, odprti in dovolj učinkoviti in zato potem se uh, deluje tajno. To je negativno za uh, zaščito teh ljudi, ampak tudi za varnost držav. Govoril sem z predstavniki kenijske vlade, kjer so zaprli uh, mejo z sosedno državo in tam smo dobivali sicer teoretično je bila meja zaprta, ampak tja so prihajali ljudje v begunske kampe brez preverjanja, ali je to dobro za varnost Kenije. Vsekakor ne. Če bi stvari bile uh, narejene na način, da bi ljudje zakonito vstopali, bi bili preverjeni, bi to vsekakor koristilo njihovi zaščiti, uh, zmanjšalo bi vlogo tih otapcev in hkrati bi to izboljšalo varnost držav. Tako da mislim, da pri razsežnosti azila, pravetno v drugih temah je drugače, ampak če ste terorist, ne boste zaprosili za azil. Boste pač se skušali v državo tih odapiti na kakor drugačen način, kajti azil je vsekakor nekaj zapletenega in to se ve. Po številnih delih sveta je to zapleten sistem, čeprav um, je njegov namen pozitiven. Naše stališče, ko gre za ponovno vračanje, je, da problemi nastajajo z zavrnenimi primeri ponovne vrnitve, če gre za prisilno vrnitev, je seveda problem, ampak pri zavrnenih primerih imamo nekčasih mejne primere, ki um, so predmet splošne, široke. Um, Razprave, včasih se uh, vidiki državi izvora ne spoštujejo, ampak problem Romov presega azilno razsežnost. To je zelo resno vprašanje človekovih pravic v kontekstu Evrope. Bil sem pred tremi tedni v Kanadi in največje število prosilcev za azil v Kanadi danes so Romi, ki prihajajo iz, iz Evropske države in ne bom omenjal katere. Skratka, to so prosilci za azil v Kanadi. Večino ljudi to počne zaradi tihotapljenja, ampak za Evropo je to dokaj nerodno, da največje število prosilcev za azil v državi, kot je Kanada, eh, je državljanov Evropske države. In Kanada je uvedla vizume za drugo državo Evropske unije zaradi enakega položaja. To mislim kot evropski državljan. Je nekaj, kar meče slabo, na slabo luč na Evropsko unijo, na njene ustanove in tukaj moramo se soočiti s tem problemom in to na učinkovit način. Zahvalil bi se tudi gospe Keller za komentarje glede glob, uh, podnebnih sprememb. Mislim, da je treba na podnebne spremembe gledati kot na nekaj, kar pospešuje številne druge vidike. Vedno smo imeli naravne katastrofe, poplave, dobro, potresi niso podnebne spremembe, ampak tudi vulkani ne sodijo med podnebne spremembe, ampak poplave ali pa tornadi, orkani, te stvari so se vedno dogajale. Problem je, da so zdaj vedno bolj intenzivni, bolj uh, pogosti in da imajo veliko močnejši vpliv in tudi uh, humanitarne posledice so hujše. Uh, naprimer suše v vzhodni Afriki, vedno smo imeli uh, sušo v Sahari, sedaj pa se to področje širi in tudi uh, hitreje se zgaja. Skratka, imamo podnebno, um, podnebne spremembe, potem pa tudi še negotovost glede vode in vsi ti dejavniki silijo ljudje, da se selijo svojega območja, kar pač ne morejo preživeti v določenih okoljih, ki so prizadeta. Hkrati pa to spodbuja uh, konflikte, kot naprimer med. Uh, kmeti in med drugimi plemeni. Uh, skratka, to je eden od glavnih razlogov seveda za spopad in spor v Darfurju. Te vidike torej moramo gledati celovito in najti moramo celovit integriran pristop in odziv na ta vprašanja. Ni dovolj, če bi rekli, da imamo pač uh, begunce zaradi podnebnih razmer, imeti moramo globalni pristop. Jasno pa je, da v nekaterih primerjih potrebujemo specifične ukrepe skupina instrumentov za človekove pravice, ki jih imamo na voljo, je pomembna. Morda v nekaterih okoliščinah potrebujemo dodatne instrumente za zaščito dodatne narave, hkrati pa moramo v celoti izkoriščati vse instrumente, ki jih imamo in ustvariti mehanizme za koordinacijo med državami, mednarodnimi organizacijami in drugimi akteri, civilno družbo, da bi zagotovili, da bo prišlo do ustrezne zaščite žrtev to vrstnih novih pojavov. In žal to trenutno ne obstaja. Zaenkrat nimamo niti strategije, kako bi obvladovali to situacijo in zelo radi bi videli, da bi se stvari tu premaknile. Situacija, ki ste jo omenjali, se verjetno navezuje na Grčijo. Pred kakšnim mesecem, mislim, dvema mesecema sem bil v Grčiji in reči moram, da je tam jasna zaveza grške vlade, da sprejme učinkovit azilni sistem. Problem je v tem, da danes verjetno največja. Pro, največji problem v tem oziku, ki sem ga obisal, je ta, da je Grčija izpostavljena uh, ogromnemu pritisku, skratka predstavlja vrata za vse vrste ljudi v Evropsko unijo, seveda med njimi so tudi prosilci za azil in dejansko tam sploh ni deloval nek azilni sistem. Ampak grška vlada sedaj ima jasno zavezo, da bo delovala v smeri spostavitve te sistema, seveda pa je pred njimi še dolga pot in pozivam Evropsko unijo naj Grčijo pri teh preobrazbah močno podpre in seveda tudi vloga Frontexa je pri tem zelo pomembna. Je pa to vse skupaj povezano seveda z preprečevanjem nasilne vrnitve, potem z begunskimi centri, centri za sprejemanje in uh, z, vlogem, z vlogo policije. Uh, zakon se zdaj pripravlja, ki naj bi vzpostavil nek razumen sistem za odpravo zamude pri uh, obvladovanju in obravnavi azilnih prošenj. Skratka, veliko stvari je treba tam še rešiti, ampak kot sem rekel, um, grška vlada je resnično zavezana k reševanju tega problema. Ob vsej tej krizi, ki je trenutno tam, uh, je to težek problem, ampak izkazati moramo solidarnost Evropske unije in vedeti moramo, da se azilni sistem v Evropi sooča z velikimi problemi in da ena od rešitev je, da se izboljša sistem v Grčiji. Torej tudi preprečevanje nasilne um, vrnitve je problem, še vedno ne moremo potrjevati, da se to dogaja, ker pač nismo odeleženi pri operacijah na terenu, ampak v nekaterih primerjah se nam zdi to ključnega pomena. In verjetno so se dogajali primeri, ki so vsaj zelo, zelo blizu nasilnemu vračanju. A, še direktive sem pozabil. Naše stališče je seveda posem jasno. Zelo tesno smo spremljali uh, te predloge sprememb, ki so bili predlagani. Uh, nekatere podrobnosti, ki niso tako relevantne, lahko ignoriramo, ampak najpomembnejše je, da se tukaj proces nadaljuje in naš poziv je, da naj se delo na tem področju nadaljuje in če poslanci lahko sodelujete tukaj z državama članicami, da bi zagotovili, da se te stvari dejansko premaknejo. Včasih me dejansko bega dejstvo, da države, ki imajo trdne azilne sisteme, potem pravzaprav postavljajo ovire k tej harmonizaciji, kajti ta harmonizacija je uprit tistih držav, ki imajo solidne trdne azilne sisteme civilne sisteme očitno je, da bodo te države seveda postale nekoliko bolj pod pritiskom, če obstajajo različni azilni sistemi, kajti potem ljudje prehajajo iz tistih držav, kjer je azilni sistem manj učinkovit, v države članice, kjer je azilni sistem bolj učinkovit. Tako da je to v interesu vseh, zlasti pa v interesu tistih držav, ki imajo trden azilni sistem. In časih prav zadržanost in ovire prihajajo iz teh držav. In tega mi zaenkrat še ni bilo jasno dojeti in doumeti. Morda mi boste potem pri tem lahko pomagali vi. Hvala, gospod gospod komisar. Sedaj pa bomo imeli bolj um, omejen čas. Osem govorcev imamo, vsak dva. Vsak dve minuti, potem pa bo imel seveda naš eh, priznani visoki komisar še čas za odgovore. Skratka, resnično moram poskrbeti za to, da imamo tukaj odgovore. Gospod Danek, Sržentini, gospa Estrela, najprej so naslednji govorniki. Yes, you, Hvala lepa, gospa predsedujoča, tukaj sedim. Ja, me vidite? Gospod Guterres, dve vprašanje imam. Skušala bom biti čim krajša. Omeni, odgovorili ste že, da je konvencija iz leta 1951 takšna, da je ne bomo odpirali, kajti to ne bi bilo verjetno sprejeto. Verjetno pa še vedno daje veliko možnosti za napačno uporabo. Moja država Latvija je to konvencijo izvaja na tak način, da imamo trenutno le 16 uradnih beguncev, torej ne 16 tisoč, ampak le 16. Skratka, smo tista država, ki ne sprejema beguncev iz največjega števila držav, ključno z nekdanjimi republikami Sovjetske zveze, kljub krvavim konfliktom, ki smo jim bili priča. Moja država ne sprejema beguncev iz teh držav, iz teh krajev. Druga stvar je konvencija iz leta 1961 o zmanjševanju apatridov, števila apatridov iz leta 61. Kajti v moji državi imamo le en instrument za preprečevanje masivnega pojava apatridov. Imamo 17 odstotkov apatridov in vsi napori, da bi stabilizirali to situacijo na ravni Evropske unije, so spodleteli, ker pravijo, da je to nacionalna zadeva, da je zadeva državljanstva posameznih držav. Skratka, gre za konvencijo iz leta 1961, ampak ne vidimo tukaj nobenih ukrepov ali da javnosti z vidika ali strani uh, Združenih narodov ali pa UNHCR. Preden torej obeležite to obletnico ali bi lahko morda še bolj poudarili tudi te probleme. Hvala lepa, gospod Zanuka. Z vašim dovoljenjem povedali so mi, da mora gospa Angelili eh, kmalo oditi, da bo ujela letalo, tako da bi prosila, da damo prej besedo njej, če dovolite. Ehm, Najlepša hvala, rada bi se zahvalila kolegom za prijaznost, rada bi se zahvalila visokemu komisarju, da nas je počastil svojo prisotnostjo, za njegovo razpoložljivost in za vse to, kar nam je danes povedal v samem uvodnem nagovoru. Mislim, da se vsi strinjamo, glede tega, kar je povedal, saj je poudarjal potrebo po skupnem deljenju bremen. Govorili ste tudi zelo pravičeno o skupnem globalnem pristopu, zaradi tega, ker je ta pristop potreben, ampak tudi zaradi tega, ker potrebujemo eno evropsko strategijo. 27 držav članic bi moralo imeti skupni sistem, ki bi bil tudi harmoniziran. Povedali ste, da namreč ne moremo imeti nacionalnih rešitev, lahko obstaja samo ena skupna evropska rešitev. Povedali ste še nekaj, kar je zelo pravilno. Države članice se sklicujejo na načelo suverenosti. Uh, zato, da ne bi prevzeli določene odgovornosti. Temu bi želela dodati, da morda so države članice, ki si lahko dovolijo, da ne prevzamejo svoje odgovornosti, medtem ko potem obstajajo tudi druge države članice, med katere sodi tudi moja država, eh, ampak tudi vse druge države na meje, ki morajo preprosto se soočiti s svojo odgovornostjo. Zato je moje vprašanje, vezano na mojo državo, ki je pogosto kritizirana zaradi bilateralnih sporazumov z drugimi, med drugim zaradi sporazuma z Libijo. Lahko je kritizirati, ampak težave so tukaj. Tudi sami ste dejali, da ste imeli težave v Libiji in da, imate, da imamo tam težave s Frontexom, da imate težave s Frontexom, da ne morete stvari nadzirati in tako naprej. Ampak to potrebujemo ravno od vas. Prihajam k vprašanju, se upravičujem. Potrebujemo podatke, potrebujemo statistične podatke, potrebujemo navodila. Prijave. Sicer bomo kritizirali, ampak potrebujemo pa rešitve. Te moramo najti. Hvala. Thank you.

pozdravili visokega komisarja, se mu zahvalili za to, da je prišel sem in za to, da je podal to jasno predstavitev. Tudi jaz bi mu čestitala ob njegovi ponovni izvolitvi. Mislim, da govorim v imenu vseh portugalcev, eh, ko rečem, da smo zelo ponosni na to, kaj opravlja na njegovo zelo predano in uspešno opravljeno delo. Zato mu čestitamo ob njegovi ponovni izvolitvi. Zdaj pa bi se vrnila k vprašanju novih beguncev zaradi podnebnih sprememb. Menili ste jih prej in tudi že uh, ravno kar. Strokovnjaki so zazvonili uh, na alarmne zvonce. Rekli so da, so, da bodo podnebne spremembe privele do določenih rezultatov in učinkov in Evropska unija je zavezana, uh, vendar pa je bila žal konferenca v Kopenhagnu neuspešna. Tako da ni nekih jasnih pričakovanj, kar zadeva konference v Mehiki. Tudi zaveze z, k zmanjševanju emisij CO2 niso dovolj, podpreti je treba tudi države same. Glede na vse to, kaj bi lahko priporočali nam, kaj bi lahko storili mi, da bi pritiskali, eh, kako bi lahko mi prispevali k večjemu napredku po svetu glede tega problema, ki ima bistvene in pomembne eh, posledice in ki ima globalne eh, posledice. Gospa Sargentini pa je naslednja. Hvala, gospa predsedojoča. Blizu naših meja imamo novo skupino notranje razseljenih ljudi oziroma tam bodo začeli obstajati zdaj, ko je Izrael spremenil svoje predpise o življenju na Zahodnem bregu. Njihovi vojaški predpisi sedaj so taki, da je lažje deportirati ljudi z Zahodnega brega v gazo. To bo privedlo do večjega števila notranje razseljenih oseb, ampak verjetno tudi uh, do večjega števila beguncev, ki se bodo verjetno obračali na Evropo visoko komisarko Ashton sem vprašala, kako se Evropa odziva na to dogajanje in kako lahko pomagamo pri reševanju oziroma pri premagovanju teh novih predpisov. Vam, visoki komisar, pa zastavljam vprašanje, kako bi nam vi svetovali naj ukrepamo, da bi preprečili nastanek teh novih skupin beguncev v bližnji prihodnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Sargentini. Gospod Flotro. Merci, madame la présidente. Hvala, gospod predsedujoča. Hvala gospodu vsakemu komisarju, da je danes z nami. No, seveda eh, ste poslušali, kakšen, s kakšnimi overami se soočate pri svojem delu Seveda, to, kar nam poveste, bomo sporočili svojim vladam. V svoji brošuri pišete, da je prva država, ki, torej, ki, eh, odkuder prihaja največ beguncev, je Afganistan, tista, ki jih pa največ sprejema, je Pakistan. Včeraj včera smo se pogovarjali o tem, da se Evropska komisija pogaja s Pakistanom o sporazumu o ponovnem sprejemu. In rada bi razumela, kako vi menite o tem sporazumu, oziroma ne, kaj menite o samem sporazumu, ne bom vas v to opletala, me zanima, kako vi delujete v Pakistanu. Ali menite, da je primerno Afganistance nazaj vračati v Pakistan? Kaj vi menite o tem? Drugič. Na vašem seznamu vidimo tudi Turčijo. Turčija je ena od prvih desetih držav izvora beguncev. Hkrati pa je Turčija ena od naših tretjih varnih držav, torej, ki jih Francija obravnava kot varno državo. In uh, to se mi zdi nenavadno. Ali se vam ne zdi, da je ta koncept tretje varne države neke vrste ovira za pridobitev azila? Saj to lahko vpliva na možnost nekoga, da dobi zaščito. Hvala, gospa eh, Flotus, sedaj pa gospa Gijom. Hvala, da ste z nami in hvala za svoje delo, ki ga upravljate. Število beguncev je seveda zelo veliko v svetu in tu seveda vidimo, da je Evropa zgled za druge, vendar pa je Evropa le majhen delček tistih, ki lahko spremijo begunce. No, nekateri pa pravijo, da so pri njih eh, veliko, da pri njih pride veliko beguncev in prosilcev za azil. In seveda mislim, da je bilo dobro stvari postaviti na svoje mesto v nekem mednarodnem kontekstu. No, uh, rada bi se sotočila na dve točki, ki ste zelo konkretni. Govorili ste, da, priha, da imamo razlike, razhajanja med nacionalnimi sistemi in nacionalnimi praksami za sprejem prosilcev za azil in za begunce. In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 Nedavno ste upravili študijo glede horizontalnih vprašanj, ki se obravnavajo v več direktivah, o katerih se sem to parlament eh, pogovarja, zlasti, ko gre za vprašanje recimo osebnih razgovorov z prosilci za azil in tako naprej. Vendar me zanima, kakšne vaše stališče glede težav, s katerimi se eh, soočamo, ko želimo oblikovati nek skupni pristop. In še nekaj, vprašanje stroškov. Več držav članic je veliko izpostavljalo to vprašanje. In vprašanje uh, azila je nekaj, kar je torej vprašanje, ki lahko pomeni, da No, bom takoj končala, gospod predsedujoča. Mislim, da smo sedaj v neki fazi, ko delamo skupni azilni sistem in zanima me, kako to tudi vpliva na stroške, ki izhajajo z tega. Hvala, gospod Gijom. Krošete, izvolite. Eh, ringraziare. Rad bi se zahvalil visokemu komisarju, ker je tukaj z nami. To nam omogoča tudi, da se eh, v Evropskem parlamentu pogovarjamo o pomembnih stvarih. Rad bi podal svoje misli o tem, kar je povedala poslanka Alfano v zvezi z določenimi politikami, ki se sedaj razvijajo v Evropi, ampak ne samo v Evropi, tudi druge. Eh, te posegajo na področje azilnih pravic. Rad bi tukaj opozoril na nekatere aspekte. V zadnjih letih eh, se, se eh, ugotavljamo, da so vse stvari vezane na azil malce nazaj, vezano so na migracijske politike, ki jih primerjamo tudi z drugimi kulturami. Tukaj gre za odnos, ki je precej eurocentričen. Evropa se ukvarja sama sabo, ampak če si pogledamo potem podatke, ki so bolj splošne še narave, nimamo občutka, da je kje druge kaj boljše. Če si recimo pogledamo uh, prospekt, ki ste nam ga dali, vidimo, da v ZDA, v Severni Ameriki, je. 475 tisoč eh, beguncev, če pa si pogledamo ekonomske zmogljivosti eh, Severne Amerike, tudi kar zadeva sprejem beguncev eh, ki so v težavih in če upoštevamo, da, da je v Evropi milijon 560 tisoč beguncev, o kateri ste govorili na samem začetku, um, kar nekaj jih eh, prihaja iz Afrike, 6,3 milijonov tam, 2 eh, milijona, eh, oziroma toliko jih je iz Azije, 2,5 milijona pa iz Afrike. Potem ugotovimo, da pravzaprav tukaj. Tukaj moramo gotoviti, da ZDA nimajo pravega azilnega sistema in prave azilne politike. Govorijo sicer o azilu, ampak v praksi uh, azile pravzaprav ne podeljujejo. Ne samo to v zadnjem času ugotavljamo, da pravzaprav tukaj doprede do pravih vojnih konfliktov, ker ko nekdo gre na neko eh, z, nekim, la, z neko ladjo in tam se zaja, zajeme, zajame, eh, eh, zajame takš, takšne begunce in se jih potem vrne na grozljiv način Libiju, Libiji, potem bi pravzaprav združeni narodi morali nekaj narediti zaradi tega, da ne bi prišlo sploh do takih nasilnih dejanj. Najlepši Najlepša hvala. Hvala, gospod Kručata. Gospa Papadolo in še gospod Papanikolo, še dva govornika. Gospa Papadolo, izvolite. Gospod Guterres, dobrodošli. Zelo sem bila prevzeta nad načinom, kako ste postavili težave in kako predlagate rešitve. Prihajam iz Cipra. Pri nas veliko ljudi prosi za azil, imamo veliko zakonitih in nezakonitih migrantov, ki. Tu sem, gospod Guterres. Tako no, kot rečeno, prihajam iz Cipra in mi smo tranzitna točka, saj smo južna meja Evropske unije, imamo nezakonite migrante. In ko pride do konflikta na Bližnjem vzhodu, pride hi, veliko prosilcev za azil v mojo državo. Od leta 1974 pa živimo v tragični situaciji, saj takrat Turčija uh, in napadla oziroma zauzela del naše države. In imamo situacijo, Eh, ko imamo eh, ilegalne naseljence, ki prehajajo preko te zelene črte, ki je sedaj meja. In vi pravite, da Evropska unija potrebuje integrirano strategijo in mora pokazati solidarnost skupnosti. In ko govorite o solidarnosti, me zanima, kaj Evropska unija lahko stori za mojo državo. Sama sem evropska državljanka. In v moji državi se, države, se, se človeške eh, pravice, človeške pravice ne spoštujejo, sama ne more iti domov. In kaj lahko jaz pričakujem, kaj bo Evropska unija storila za, me, za mene? Papa Gospa, gospod pa, pa, Papa Nikolo, izvolite. Eh, evo, evo, kjer je prosim. Si haretirja, ga ti ne pa ne Tu sem. čestitke ob vaši ponovni izvolitvi, gospod visoki komisar, in hvala za to zanimivo razpravo, ki smo imeli danes. In tega si želimo še več, ker takšne izmenjave ne bi potrebovali bolj pogosto. Vi ste zelo pomembna osebnost in večkrat sem se že pogovarjal tudi s predstavniki UNHCR-ja. Vendar Pa naj povem naslednje. Pred mestem nisem bil v Siriji, kjer smo s kolegi iz parlamenta, s gospodom Tavaresom in gospodom Aguilarjem, imeli več sestankov glede vprašanj beguncev v Siriji. Sirija ima veliko iraških beguncev in jih obravnavajo kot svoje goste. Vendar si lahko predstavljate, da gre za precej delikatno vprašanje. Obiskali smo uh, severno Serijo, kjer je, smo obiskali uh, taborišče za begunce. In to je bila precejšna izkušnja za vse nas ko smo se vrnili domov, moram reči, da sem ugotovil, da sem bil spremenjen in zavedal sem se, kako je UNHCR pomemben in kako je pomembno njihovo delo. Želel bi si rednih kontaktov z vami. Še nekaj komentarjev. Hvala za to, kar pravite glede Grče. Za Grke ni ravno spodbudno slišati, da zaostajamo glede vprašanj azila nimamo dovolj sredstev na voljo, zato smo omejeni pri svojem delu. Sporazum Dublin 2 je zadeve še poslabšal in zanima me vaše mnenje v zvezi s tem. Govorimo o tem, ali bi morda morali to uh, uh še preučiti. Dublin 2, ali bi morali to uredbo spremeniti v prihodnosti, kaj menite? In drugič. V okviru Evropske solidarnosti glede beguncov bi rad vprašal naslednje. Ali menite, da bi morali spodbujati le ne uh, ponovno naselitev beguncov, temveč da bi imeli tudi programe relokacije znotraj EU? In še nekaj. Komisar bo odgovoriti osmim kolegom, ali mu lahko sedaj damo besedo, prosim. Takoj bom zaključil. Kako lahko razložimo ljudem, ki iščejo boljšo prihodnost, da tu v Evropi je bolje, da se prijavijo za azil, ne pa da se ilegalno priseljujejo? Slišali smo številno vprašanje glede držav. In upam, da bo visoki komisar res imel možnost na to hitro odgovoriti. No, to je res test za vse nas. Imamo 3-4 minutke, izvolite. Bom skušal biti telegrafski. Spasa Danoka, upam, da nisem zelo ždanoka. Dobro. Primer, ki ste ga dali, je eh, dokaz, da moramo harmonizirati sisteme. Če v vaši državi ljudje pridejo iz nekdanje Sovjetske zveze, potem pa se jih ne prizna kot begunce. Imamo pa številne eh, ruse, ki prosijo za zil v Evropi, zlasti ljudje, ki prihajajo iz Čečenje, potem je to jasno, da potrebujemo harmonizacijo. Saj, če ne more k vam, potem bodo šli drugam. Temu se želimo izogniti. Biti apatridi, to, da je do apatite seveda težava in pravice apatridov, zlasti v balskih državah morajo biti spoštovane. In torej te države morajo upoštevati konvencijo o zmanjševanju števila apatridov. Upam, da se bo ta težava rešila. Pravice teh ljudi uh, torej se upoštevajo skladu s konvencijo. Gospa Anželili ni več z nami. Tu nimam posebnih komentarjev. Ona je pozvala k boljši evropski koordinaciji in s tem se lahko le strinjam. moja kolegica Estela, ki je bila nekoč moja kolegica v portugalskem eh, parlamentu, lahko rečem, da sem le hvaležen za to, kar pravi. Eno ključno vprašanje v mednarodni kooperaciji je preventiva nasilnega preseljevanja ljudi in zato je pomembno seveda, da veliko investiramo v prilagajanje na podnebne spremembe. Doslej pa nismo storili veliko krat in s tem le prihaja do pospeševanja eh, poslabšenja razmer, zlasti recimo v vzhodnji Afriki. In če ne bomo bomo ukrepali, bomo imeli ogromno beguncev, ki bodo prišli iz teh območij, kjer več ne bo mogoče živeti. Gospa Sargentini, glede deportacije oziroma glede notranjega sleljevanja iz Zahodnega Bedega v Gazo. No, tam eh, za tisto regijo je pristojna UNRA, ne UNHCR, vendar tu gre za težave drugega, druge narave. Pred časom imeli konf, je bil konflikt v Gazi in takrat sem podal izjavo in sem dejal, da to je edina vojna, kjer ljudje ne morejo niti postati begunci, ker ne morejo niti pobegniti. In tu gre za težavo, ki gre onkraj dimenzije zgolj tega, da je nekdo begunec. Tu gre za res eh, veliko težavo kršenja človekovih pravic. Mi tu nimamo mandata, vendar se zavedamo, da je to res eh, zelo pomemben vidik. Ko govorimo o loku krize, mislim, da je nujno, da rešimo palestinski problem, če želimo rešiti še vse ostale težave. No, ne pravim, da bomo na ta način rešili vse ostale težave, vendar, če ne rešimo palestinskega vprašanja, bomo težko rešili druga vprašanja. Gospa eh, Flotra, Pakistan ima 1,7 milijona beguncov iz Afganistana. In odkrito rečeno, če sem malce ironičen, se mi zdi nenavadno, da če neka država spreme nekaj tisoč eh, beguncev, si jih tako zelo želi poslati v Pakistan, kjer je že milijon sedemsto tisoč eh, beguncev. S tem bom eh, najlažje odgovoril na to zapleteno vprašanje, kar zadeva na vprašanje tretjih varnih držav. To je pomembno. Sedaj obstaja odločenje te, te varne države, ki niso varne in tudi to, da je neka država demokracija, še ne pomeni, da, da je, je vse eh, tako, kot mora biti. Recimo Mali. V, v Mali še vedno izvaja genitalno mutilacijo in država tega ne zna razrešiti. In seveda ženske so lahko žrtve Eh, genitalne mutilacije v Maliju. Skratka, kot vidite, je koncept eh, varne te države eh, še malce negotov in to moramo še razrešiti. Težko bi odgovoril gospe Gijom. Mi spoštujemo vaše delo kot poročevalke o, pre, o spre, spremembi direktive o postopkih. Vaše vprašanje so vprašanja ki ima impliciten odgovor. In strinjam se z implicitnim odgovorom, ki ste si ga dali v svojem vprašanju. Mislim, da vam tako najhitreje na hitro odgovorim. Kaj zadeva stroške? No, to je težko meriti, kakšni so zunani stroški, kakšni so notranji stroški. Recimo direktiva uh, o ponovnem sprejemu seveda pomeni, da pride določenih stroškov, vendar pa vseeno to ne sme vplivati na nespoštovanje človekovih pravic. Gospod Kroseta. Pomembno je priznati, da azilna prizadevanja za državo razvoju je uh, precejšen zlasti gori za države, ki niso niti podpisale konvencije. Pakistan je dal osebne skaznice uh, eh, milijon, en, en milijon, eno milijon in sedemsto tisoč afganskim beguncem. In recimo begunci, eh, ki so v Siriji, uh, uh, gredo v Irak in potem uh, vidijo, kako, kakšna situacija, če ni dobro, se vrnejo v Sirijo. To recimo pri nas ne je bilo mogoče. Tanzanija je dala 160 tisočem um, burundijcem državljanstvo. Skratka, Države v razvoju so včasih zelo velikodušne. Včasih sicer nimajo dovolj sredstev, vendar mislim, da se lahko tudi Evropa, če se nauči od njih. Gospa Papadopoulos, glede solidarnosti EU, no, tu je seveda politična dimenzija tega konflikta in ne morem govoriti o tem. Vendar to, kar ste povedali, je povezano s tem, kar je potem dejal tudi gospod Papa Nikolaj. države na jugu so izpostavili vprašanje relokacije in mi smo dali svoj pozitivni nasvet. Če obstaja harmonizacija, potem si moramo tudi deliti bremena. To je seveda zapleten koncept. Potrebujemo harmonizacijo, potrebujemo pozitiven pristop do delitve bremen in to je gotovo primeren, primerna rešitev. Dublin 2, no tu smo prosili, da se tega ne bi uporabljalo za Grčijo. In torej mi se lahko strinjamo s predlogi sprememb, ki jih predlaga komisija glede tega. In še zadnje vprašanje. Vaše zadnje vprašanje je bilo, ne morem napisati, ne morem brati, kar sem zapisal glede relokacije. Potem je bilo še eno vprašanje. Kaj je bilo vaše zadnje vprašanje? Se pravi, čujem, res se ne morem prebrati, kaj sem zapisal. Eh, Zelo preprosto vprašanje je bilo. kako se lahko spopademo z ilegalnim priseljevanjem, tako da damo vsem potencijalnim beguncem sporočilo, da je lažje za njih, da pridejo v Evropo na zakonit način, ne pa da se tega loteve na nezakonit način. Uh, uh, Ključnega pomena je naslednje.